So, dear colleagues, um, Spoštovani kolegi, lep pozdrav. Predsedujoči bo prišel malce kasneje, zato bom jaz kot eh, podpredsednik na začetku vodil sestanek. Lep pozdrav vsem skupaj, prosim, če ste lahko tiho. Ähm, unter Tagesordnungspunkt 2. Äh, pod drugo točko na dnevnem redu obvestila predsednika imamo naslednja obvestila. Danes zjutraj bo z nami tudi filmska ekipa DGI-TEK. Za Evropski parlament bodo posneli našo sejo, delajo prispevek o delu parlamenta in delu poslancev. Nekaj posnetkov bodo danes naredili na našem sestanku, gre samo za slike, ne bo pa eh, dejansko posnet zvok v tem filmu. Točka tri. Tukaj, tudi, tukaj sem poročevalec jaz pri tej točki in sicer gre za poročilo o trenutnih eh, medinstitucionalnih pogajanjih. Oziroma, to je potem še le točka 4, kjer sem jaz poročevalec. Pri tej točki pa vas lahko obvestimo o tem, da je potekal trialog o CRR2, CRD5. Tudi tukaj sem jaz poročevalec, zato sem se zmedel. Ta trialog je potekal 16. oktober v Bruslju. Uh, Govorili smo o različnih temah, o trajnostnih financah, boju proti pranju denarja, velikih eh, proporcionalnih eh, rešitvah in tako naprej. In trialog se bo nadaljeval 7. novembra. Potem pa trialog Emir Refit, tukaj je potekal drugi trialog in sicer 3. oktobra. So zakonodajalca sta se dogovorila glede posameznih določb o prekinitvi oziroma začasni ustavitvi obveznosti kliringa še posebej pri eh, pokojninskih skladih in pri reviziji tehnik za zmanjševanje tveganja pri dvostranskih transakcijah. Nismo pa obravnavali obveznosti poročanja, ker ni bilo dovolj časa. Del tehničnega dela je bil potrjen, druga vprašanja pa še ostajajo odprta, zato ker mora potekati tukaj še priprava besedila na tehnični ravni. Potem pa smo imeli tudi eh, sestanek o PEP, e vse evropskih osebnih pokojninskih iz, proizvodih. 11. oktober je to potekalo in tukaj smo obravnavali možnosti za kompromise, še posebej, ko gre za registracijo o ponudnikih, o temeljnih PEP e izdelkih, o izplačilih, o pravilih in o režimih distribucije. Tehnični sestanki so bili odobreni, zato da lahko potem pripravimo kontekst za naslednji politični trialog, ki bo potekal 25. oktober. Ne na zadnje, vprašanje sedeža EBE. Poročevalec je Otmar Karas za ILS in Prevanš Beres za SND. 17. oktober je Koreper potrdil politični dogovor glede lokacije sedeža EBE še posebej glede na to, da obstajajo različne politične vprašanja tukaj. Poglobljena analiza komisije glede izvajanja skupne izjave in skupnega pristopa, kar se tiče lokalizacije decentraliziranih agencij, bo pripravljen do aprila 2019. Danes poteka posvetovanje z ekonom glede tega dogovora o različnih pogajanjih na medinstitucionalni ravni pa še ena točka in sicer trialog glede eh, CBR, gre torej za trialog BAD eh, oziroma BRD. To je del bančnega svežnja in to je potekalo 17. oktober, torej včeraj ta trialog. Dosegli so napredek pri določenih vprašanjih, še posebej, ko gre za obravnavo kooperativov in eh, ko gre za določene obveznosti, ki obstajajo. Peti člen, ko gre za eh, zakonodajo tretjih držav, tukaj so dosegli napredek. Omejitve boja proti pranju denarja, tudi tukaj so dosegli napredek, ostaja pa to še odprto vprašanje. Še vedno obstajajo razlike med stališčem sveta in stališčem parlamenta pri teh vprašanjih. Naslednji trialog pa bo potekal 6. novembra. Pri trialogu BRD je eh, za nas eh, pomembno naslednje. Sicer je to povezano tudi z CRR in CRD, ampak po mojem mnenju je dosje CRR in CRD postal talec, eh, oziroma je to nekako zastalo. Namreč, dokler ne bomo dosegli napredka pri BRD, ne bomo mogli doseči napredka pri pogajanjih o CRR-CRD. Zakaj? Zato, ker nas svet na tem uh, dosjeju pač blokira. Tako, sedaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu in sicer je to točka 4. To pa je končno moje poročilo in sicer izvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor dec nad decentraliziranimi agencijami. bom nadaljevala, bom nadaljeval po nemškem. V tem stališču, ki ga je pripravil Ekon, oziroma pripravljamo to stališče za eh, odbor za ustana vprašanja glede parlamentarnega nadzora nad decentraliziranimi agencijami. Poročevalec v AFK-u je eh, Georgi Šepflin in sicer prihaja iz ELS, iz Mačarske. Konec septembra sem pripravil osnutek tega poročila in ga posredoval tudi članom odbora Ikon. Mnenje je omejeno na 1500 znakov, gre torej za izjemno kratko mnenje in je le dopolnilni vnos eh, in bo pripor, predložen daljšemu mnenju, ki ga predstavlja AFKO. 25. oktobra, torej čez en teden, poteče rok za uložitev predlogov sprememb na mnenje ikona. 19. ali 20. novembra bomo obravnavali te predloge sprememb, 21. ali 22. januarja pa bomo potem v odboru ekon glasovali o tem mnenju. Naslednje decentralizirane agencije so povezane z ekonom EBA, EJOPA, ESMA in seveda SRB. V mojem mnenju za odbor ekon sem izpostavil naslednje točke. Stvari, ki so povezane z splošnimi obveznostmi decentralnih agencij, predvsem tukaj sem se osredotočil na to, da da morajo decentralizirane agencije seveda opravljati vse svoje naloge na podlagi evropske zakonodaje v celoti in morajo tudi skrbno izvajati te naloge. Ne smejo pa presegati mandata, ki sta jim ga nadala svet in parlament. Poleg tega morajo v svoje delo vključiti tudi zadevne deleže, deležnike in slediti načelom dobrega eh, javnega izvajanja. Poleg tega morajo izvesti tudi javno posvetovanje. In upoštevati sekundarne in eh, terciarne zakonodajne akte. Parlament morajo vključiti tudi v svoje sprejemanje odločitev imamo predlog, da bi bili eh, predstavniki Evropskega parlamenta vključeni v upravni odbor EBE e in drugih agencij. Namreč na tak način bi se lahko bolje obveščali o relevantnih vprašanjih za Evropski parlament, države članice in Evropsko komisijo. Mi želimo biti torej redni udeleženci v tem gremiju in želimo imeti dostop do teh informacij. Na tak način bi lahko poenostavili določene postopke soodeležitve in jih tudi pospešili. Kar pa se tiče udeležitve parlamenta pri odločitvah o sedežih agencij, tukaj smo pravkar govorili o EBI in parlament je sodeloval sistematično in enakopravno z svetom in komisijo pri vseh organih, agencijah in uh, drugih ustanovah Evropske unije morajo vključiti Evropski parlament v posvetovanje o sedežu. To je namreč postopek, pri katerem mora imeti parlament enako vlogo, ne pa da nas tukaj uh, potisnejo ob stran. Mi smo enakopravni z svetom in komisijo tukaj in po našem mnenju je to zelo pomembno. In ne na zadnje, v svojem predlogu sem izpostavil, da je sedež agencije po mnenju parlamenta določen glede na to, kako je to najbolj smiselno za organizacijo, financiranje njihovih dejavnosti, za njihove dejavnosti sami in tako naprej. V poročilu sem izpostavil tudi to, da je izbira sedeža agencije nekaj, kar eh, mora omogočati tudi skupno uporabo zgradb in administrativnih postopkov med različnimi agencijami Evropske unije. Toliko z moje strani, toliko je bilo mogoče zapisati na 1500 znakih. To je torej predlog mnenja parlamenta. Poročevalec v senci za ELS je Brian Hayes, ampak ga v tem trenutku ni v seni dvorani. Želi kdo drug eh, iz ELS spregovoriti v imenu gospoda Hayesa? Zgleda, da ne tako za EKR, Kate Swinburn, ampak tudi nje ni v dvorani, za EKR tudi ni nikogar. Live Virnik dobi besedo za Alde. Izvolite, vi pa ste tukaj. Predajam vam, vam besedo in veselim se, da ste tukaj. Hvala lepa, dragi gospod Simon, spoštovani kolegi. Najprej bi se vam rada zahvalila za osnutek poročila. Je jedrnat, natančen in ohrani bistvo tega, kar skušamo doseči. To pa je, da damo jasno sliko, kako bi radi izboljšali sodelovanje med decentraliziranimi agencijami in našimi institucijami, kar seveda zajema tudi naš parlament. Ni treba ponavljati, da morajo agencije delovati v okviru svojega mandata ki jim je bil dodeljen. Srinjam se s poročevalcem, da je res pomembno organizirati redne priložnosti, da vsi deležniki lahko zagotovijo svoj prispevek, zlasti, ko gre za Evropski parlament. Zato bi spodbujala še bolj okrepljeno komunikacijo, ko se pripravlja sekundarna in terciarna zakonodaja predtem in potem. Prav tako podpiram sporočilo v svetu, da bo v prihodnosti Evropski parlament moral imeti enako težo kot svet, ko se bo odločalo o lokaciji glavnega sedeža agencije. To sporočilo bi sama še okrepila kot so zakonodajalec, kot mm, sedež, kot hiša evropske demokracije, je po mojem to povsem legitimna zahteva. Hvala. Najlepša hvala. Iz vrst zelenih mislim, da ni predstavnikov, ki bi se lahko oglasili prvonš. No, potem gremo na GUE. Ne, potem pa kar kaj ŽDI, prvonš brez. Hvala poročevalcu za to razpravo. mi moramo poseči v to razpravo, kajti na nek način se je to začelo s predhodnim predlogom. Zato odbor za ustavne zadeve danes zaseda in se pogovarja o tem poročilu, ker smo videli ta boleča vprašanja o selitvi agenciji, bodi si, da gre za agencijo za zdravila ali da gre za Evropsko bančno agencijo. In z tega vidika gledano, vidimo to zahtevo, da je treba vse revidirati. To je povezano s sklepi našega dogovora na svetu. Sveda so to pomembna vprašanja in spustiti se moramo v to razpravo na podlagi tega, kar ekonomski in socialni odbor pozna, pa tudi monetarno nija. Torej, gre za naše pristojnosti, pristojnosti agencij in tu vidimo dvoje, kar nas lahko nekaj nauči najprej to, da moramo imeti skupno izjavo, da mora biti sedež agenci nekaj, o čemer odločamo v postopku soodločanja. To mora biti vključeno v temeljne akte, tako kot je to pri EBI, ampak eh, to ne velja za vse agencije in povsod. Mislim, da mora parlament ustrajati na temo. Drugo, gre za sredstva agencije. Če bomo imeli dogovor med institucijami, potem moramo agencijam dati proračunska sredstva, ki jih potrebujejo, da lahko opravljajo svoje naloge. In potem vabim poročevalca, naj si podrobno pogleda vse, kar piše v izjavi, zlasti glede upravljanja agencij. Kaj ti v tej izjavi vidimo zelo podrobne vidike o tem, kakšna bi morala biti sestava upravnih odborov,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 ne bo direktor sam potrjeval te člane, pa gre tudi za druge člane upravnega odbora, ki morajo to potrditi, tako kot je to pri nas v SRB. Tako da je to pomembno, no prepričana sem, da bo odbor za ustavne zadeve to preučil, ampak mi pa smo strokovnjaki in moramo prispevati k tej razpravi. Vsekakor moramo razširiti to, kako bo izjava opisala upravljanje agencij. Hvala. Hvala. Mislim, da nihče več ne prosi za besedo, tako da lahko kar vrnemo besedo poročevalcu. Petar, izvoli. Hvala za oba komentarja. Veselim se že predlogov sprememb, ki jih prepravljate, prvonš. Bi pa povedal, da jih morate predložiti v naslednjih sedmih dneh, ker je rok 25. oktober. Exactly. 25. oktober, noon, consideration of amendment. Ja, tako je 25. oktober. O, o predlogu sprejem bomo razpravljali 19. in 20. oktobra, pot, eh, novembra, potem pa bomo glasovali o tem v odboru Ekon 20. in 21. januarja. Lahko gremo naprej na točki 5 in 6 krite obveznice, javni nadzor nad kritimi obveznicami in izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice. Obravnavali bomo predloge sprememb. Bernd Luke je poročevalec. Gospod Luke, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Hvala lepa tudi poročevalcem v senci za konstruktivno sodelovanje, ki smo ga imeli doslej in hvala tudi za vse predloge sprememb. Mislim, da smo na zelo dobri poti da pripravimo poročilo parlamenta o obeh zakonodajnih predlogih in ga tudi ustrezno dokončamo. Če smem na hitro povzeti, kakšen je moj trenutni vtis, bi dejal takole. Vsaj tri točke obstajajo, kjer, potrebna in, kjer je potrebna intenzivna razprava, kjer se mnenja še razhajajo. Pri eni točki gre za definicijo dopolnitev odpustnih eh, zavarovanj v kritnem premoženju. Eh, strinjamo se, da bi radi ločili to besedilo na dva člena, ko gre za obveznice, ki so že eh, zajete v CRR, tako da so potem krite obveznice tiste vrste obravnavane prednostno. Potem pa bi pripravili še poseben člen za druge obveznice, ki morajo izpolnjevati ustrezen okvir kakovostnih in podobnih zahtev. Tu se mnenja še malce razlikujejo glede obvladovanja tvegan, koliko zahtev bi morali pripraviti na evropski ravni v zvezi s tem in kako natančno naj bi te zapisali. Želeli bi pripraviti neko okvirno uredbo in direktivo, ki bi temeljila na načeljih, ampak hkrati pa gre seveda tudi za oznako krite obveznice, ki mora bi zagotavljati dovolj kakovosti in treba zagotoviti, da ta oznaka ne bo kar razvodenela. V prihajajočih tednih se bomo v zvezi s tem gotovo dogovorili za kompromis. Potem je tu druga točka, ki je še vedno sporna in sicer vprašanje, Eh, kako je z izvedenimi vrednostnimi papirji v kritnem premoženju. Tu obstajata dve predstavi. Po eni strani, da so eh, izvedeni vrednostni papirji. Eh, nekaj, kar bi lahko se uporabilo kot zavarovanje tveganja, po drugi strani pa se potem to uračuna v samo kritno premoženje in uh, Sporočevalci v senci se o tem še pogovarjamo, kako zdaj na to gledati, kako se odločiti, saj se seveda mnenja skupin tudi razlikujejo. Potem pa je tu še tretja točka in eh, sicer kaj velja prednostno, kako bomo obravnavali obveznosti, ki jih je mogoče podaljšati. Parlament ima pri tem enoznačno stališče, pripravljajo se pobude, kako naj bi to regulirali. Če bi se dalo obveznosti podaljšati, potem je to treba, zato treba pripraviti pogojenost in določena sprožila v samem postopku. Se pa strinjamo glede tega, da bi to uredili v direktivi, ampak potem se še postavlja vprašanje, ko gre za utež tveganja, kako naj bi to obravnavali. Uh, recimo, če se sprožilo lahko sproži brez insolventnosti, potem obstajajo določena načela v zvezi s kritimi obveznicami, v kar bi to posegalo. Tako da se je treba izogniti dv, temu, da se ne bi več zagotavljal tako imenovan dual recourse in bi potem morali uporabljati više uteži tveganja za obveznosti, če se bo tem rok podaljšal. Toliko za enkrat o trenutnem stanju razprav, se pa že veselim, kaj bodo poročavci senci še povedali glede predlogov sprememb in se že veselim tudi nadaljnega sodelovanja z vami. Um, e Hvala lepa. Gospod Hokmark za skupino ELS v imenu poročavcev senci. Hvala lepa. E, kolega Darius Rosati, ki je poročevalec v senci, se opravičuje, ker ga danes ni tu in rad bi, da preberem njegovo stališče. Torej, zahvaljujem se poročevalcu, gospodu Lukaju, pa tudi poročevalcem v senci za upravljeno delo. Gospod Rosati ceni, da je večina predlogov sprememb v skladu s pristopom, ki temeli na načelih ter s transparentnostjo evropskega trga kritih obveznic. Sicer ceni sodelovanje s kolegi. Ampak eh, Darius bi kljub vsemu rad izpostavil še nekaj točk. Je zato, da se pripravi evropska oznaka za krite obveznice, s čimer bi urejali njihov status in bi jih razlikovali od instrumentov, ki imajo više tveganje. Ko gre za definicijo, covered pool in covered bond, kritno premoženje in krita obveznica, se strinja, ampak s mortgage credit institution tu bi pa rad spremenil definicijo, tako da bomo ustrezali kriterijem direktive. Potem je tu še omejitev, rad bi, da se črta omejitev za vrednost za izvedene vrednostne papirje pri kritnem premoženju, ker se ti uporabljajo le za zavarovanje, tako da lahko ponudijo le dodatno zaščito imetniku kritih obveznic in zato bi se to moralo izračunati na neto pritoku gotovine. Gospod Rosati je vesel tudi, da se je obdobje za prenos podaljšalo na dve leti, tako da, bodo, tako da se bodo lahko trgi prilagodili tej novi zakonodaji. Doslej je bilo sodelo sodelovanje s poročevalci in drugimi kolegi zelo dobro, ampak sestanki s poročevalci v senci so pokazali, da je treba obravnavati še nekaj vprašanj, kot je člen 6a, 8 in 10. Treba je najti pravo ravnotežje med fleksibilnostjo in standardizacijo. Gospod Rosati bi prosil za visoke standarde za trge kritih obveznic, po drugi strani pa ne želi ogroziti dobro delujočega sistema kritih obveznic. Vse omejitve morajo biti utemeljene in še ne na zadnje. Gospod Rosati se ne strinja, da bi za strukture poplačil uvedli različne uteži tveganja. Potrebujemo podrobne pogoje za podaljšanje roka zapadlosti obveznic, tako da zaščitimo interese upnikov in to, to je treba regulirati. Gospod Rosati pa ne more podpreti kapitalske obravnave razširljivih struktur, ker to ni utemeljeno na analizi. Eh, dolgov. Veseli se nadaljnega sodelovanja in prepričanje, da bomo v odboru dosegli dobro natežen pristop. Gospod predsednik, morda je bil to najboljši govor, kar sem kdaj imel. <laughs> Tvoji prispevki so vedno dobri, tako da je težko najti tistega najboljšega. V vsakem primeru pa hvala. Alfred Sand je zdaj na vrsti za skupino SND. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil poročevalcu za sodelovanje in poskuse najti kompromise. Bolj integriran evropski okvir bi moral temeljiti na pristopu na načeljih, tako da opredelimo najboljše prakse v Evropi in nacionalne sisteme, ki so se doslej obnesli. Tega ne smemo zmotiti. Kar se tiče predlogov sprememb, Več kot 70 smo jih pripravili za, v moji skupini za direktivo in uredbo. Kot je poročevalec že povedal, v tem trenutku poročevalci v senci obravnavajo besedilo direktive. Doslej eh, še ve, je še vedno nekaj vprašanj odprtih. In glasovali bomo našem odboru že čez dva tedna, tako da moramo pospešiti naše delo. Naša skupina bi rada izpostavila predvsem tole primerna sredstva za to, kar se opredeljuje kot navadna krita obveznica. Potem združena struktura kritih obveznic znotraj skupine, to mora ostati v besedilu. In potem še, ko gre za sestavo kritnega premoženja, to je po mojem mnenju preveč restriktivno v besedilu. Še vedno se pogovarjamo, kako naj bi v 11. členu obravnavali pogodbo z, z, z izvedenimi vrednostnimi papiri. Po mojem je to treba opraviti ob upoštevanju uredbe CRR. Kot rečeno, nismo še razpravljali o predlogu za spremembo uredbe CRR in eh, pri tem moramo biti previdni, ker je člen 129 upet v širši okvir in bi lahko imel neposredne učinke tudi na druga področja. Imam še tudi pomisleke za preferencialno obravnavo obveznosti, ki jih je mogoče podaljšati v 30. predlogu spremembe poročevalca. Omenjali, omenjala se je mehka točkovna in pogojna prehodna struktura. Besedilo mora ostati čim bolj jasno, izogniti se je treba uvajanju pragov ki niso bili dovolj ocenjeni oziroma preizkušeni in treba se je izogniti temu, da bi zmotili delovanje trgov. Hvala. Za skupine, skupino Alde, Karolina Gal, Karoline Naktegal. Eh, hvala, gospod predsednik. Kot rečeno, lahko podpremo predlog Komisije za Evropski okvir kritih obveznic. Ta predlog se umešča v kapitalsko unijo in zagotavlja to, da bi bili trgi zanesljivi in da bi imeli dovolj virov financiranja. Predlagani okvir investitorjem zagotavlja varne možnosti in finančno stabilnost. Tako da z tega vidika že podpiramo naravo predloga direktive, torej. saj omogoča tudi nacionalne specifike in zagotavlja minimalno harmonizacijo. Bistveno je, da zagotovimo najvišje standarde za krite obveznice in da se izognemo manjšanju, slabšanju kakovosti, zato smo tudi pripravili nekaj predlogov sprememb v zvezi s šestim členom, ki omejuje področje uporabe direktive le na krite obveznice, ki ustrezajo zahtevam iz CRR. S, s tem mi gremo malce dlje, razumem pa, da je predlog gospoda Lukeja že zelo dobro izhodišče za nadaljne delo. Seveda je treba podrobnosti še dodelati, ampak eh, po mojem lahko ohranimo najviše standarde za krite obveznice. Govorimo, govorili smo že o obveznostih, ki jih je moč podaljšati in še enkrat bi povdarila, da se više uteži tveganja, Eh, pomo za takšne eh, obveznosti, po mojem, ne bi smele uporabljati. Če želimo ohraniti dobro delujoč trg, se moramo prejti na podatke z trga. Se že veselim nadaljnih razprav in tudi tega, da bo poročilo, upam, čim hitreje sprejeto, ter da bo potem mogoč trialog že pred koncem našega sklica. Po mojem je to izvedljivo. Hvala. Thank you. Uh... Hvala. Filip Lamberts za zelene. Ja, to sem jaz. Lepo zdrav sem. Opravičujem se poročevalcu, ker doslej nisem bil prav zelo prisoten v samem postopku. Podpiramo razvoj trenutnega dela. Številni izmed eh, kompromisov že naslavljajo težave, ki smo jih izpostavili bi pa še vedno rad izpostavil dvoje. Kar se tiče pomislekov o predlaganih kompromisih, imam štiri. Prvič, še vedno dovoljujejo, ne zahtevajo imenovanja spremljevalca kritnega premoženja, še vedno ni zahteve, da je treba razkriti dodatne informacije za različne vrste kritnega premoženja, tudi ko gre za. Uh, hipoteke različnih vrst. Prav tako se lahko vključujejo manj likvidna sredstva v likvidnostni blažilnik, prav tako pa gre še za nekaj določb o upravnih sankcijah in popravnih ukrepih, če se direktiva ne spoštuje. Kar se tiče uredbe, Mm, e, še čakamo na kompromisne predloge, imamo pa nekaj ključnih predlogov sprememb, s katerimi želimo zagotoviti čim višjo kakovost sredstev v kritnem premoženju, tako da bi se čim bolj e, omejila dodatna izpostavljenost do kreditnih institucij in potem še, da se zagotovi ustrezno spremljanje, ki ga izvedejo pristojni organi in to izvajo redno. Prav tako je treba spoštovati nove bazalske standarde in zagotoviti zahteve, ko se nadomestna, ko se uporabljajo nadomestna sredstva. Se pa že veselim nadaljnjega sodelovanja in strinjam se, da bi res morali do konca našega sklica končati delo na teh dosjejih. Po mojem, to ni preveč kompleksno in bi se dalo izvesti. Hvala. Thank you. Um also for your optimism and uh, Hvala za optimizem. Predstavnikov GUE, ENF, EFDD, mislim, da ni v dvorani. Mm, tako da imamo zdaj najprej postopek CATCH-DI, potem bo dobila besedo komisija. Torej, CATCH-DI, nihče ni dvignil roke. Okay. Tako da bom sam povedal še par besed. Tudi sam se zauzemam za to, da je treba zakonodajo hitro sprejeti, vse gre za pozitivno delo, pri tem se upošteva pomen kritih obveznic. Izpostavili ste tudi to, da je treba zagotoviti dobro ravnotežje, tako da je po eni strani imeli določeno stopnjo harmonizacije na trgu. Seveda pa morajo biti instrumenti takšni, da postavljajo minimalne zahteve za harmoniziranje. Tako da se upošteva tudi specifike, ki na trgih že obstajajo. Treba je razmisliti tudi o finančni stabilnosti in varstvu potrošnikov. Dvoje bi rad še omenil. kar je že omenjeno v več predlogih sprememb. Najprej prisotnost pogodb o izvedenih eh, vrednostnih papirjih in učinek 11. člena v direktivi in 119. člena v predlogu uredbe CRR. Kot veste, bi te zahteve upravičene nasprotne stranke v določeni meri omejile na le na koraka ena in dve, kar bi imelo lahko negativni učinek na enake konkurenčne razmere med finančnimi institucijami, ki se jih smatra za investicijske institucije. To je torej tisti tretji korak. In to bi prizadelo banke iz tretjih, tudi banke iz tretjih držav, ki so v slabšem položaju. Prav tako bi se morda bi morda to vplivalo tudi na trge primernih sredstev. Ta omejitev ni nujno potrebna, že danes obstajajo tržne prakse kreditnih institucij, ki zagotavljajo ustrezne korake za kakovost, ko obravnavajo takšne obveznice. Potem je tu še drug pomislek v zvezi s 16. členom, ko morajo eh, zavarovateli zagotoviti likvidnostni blažilnik, ki je sestavljen iz dveh kategorij likvidnih sredstev. Tako da v zvezi z obima točkama sicer že obstajajo dobri predlogi sprememb glede upravičenosti in preferencialne obravnave, kako to zagotoviti na več eh, načinov, ampak uh, zdaj moramo ugotoviti, kako vse skupaj ubesediti in zagotoviti še nekaj varoval. Recimo, da vključimo še nacionalne pristojne organe. Ampak mislim, da je tu besedilo treba še razširiti. Preden vrnem besedo poročevalcu, bi dal besedo še komisiji. Izvolite. Thank you very much and uh, thanks very much for the discussion today. Hvala, hvala za današnjo razpravo. Osnutek poročila je že dobro izhodišče za nadaljne delo in predlogi sprememb boste vse skupaj še izpilili. Večina predlogov sprememb uh, obravnava učinek na nacionalne trge in uh, razmišlja, kako okrepiti okvirne, da bi zmotili delovanje trgov. Pristop na podlagi načel je pomembna karakteristika in ko gre za obravnavo regulacijo kritih obveznic, je to treba upoštevati. Govorili ste o členih 6 in 6a. Tu je potrebnega še nekaj dodatnega dela. Recimo, kako daleč bi radi šli in kako zagotoviti, da se bo jasno razlikovalo krite obveznice in druga sredstva, ki uporabljajo podobne tehnike. Ampak načeloma je to že zelo dobra podlaga in čestitke parlamentu za tako hitro upravljeno delo. Hvala, poročevalec. Yeah, Najlepša hvala. Hvala za vse pripombe, kolegi, poročevalci v senci, hvala predsedniku in komisiji. Na eno pripombo bi se odzval, ki je očitno še vedno dokaj kontroverzna in sicer obravnava z utežjo tveganja glede obveznosti, ki jih je mogoče podaljšati. Kolege bi pozval, da še enkrat razmislijo, ali bi res radi bili tako zelo negativni. Povedal sem že, da tega vprašanja še nismo natančno preučili. Ne gre za to, da še nismo ustrezno obravnavali uteži tveganja, ampak vse skupaj sploh ni bilo analizirano ne strani ECB, ne EBA. Ampak obe instituciji, ECB in EBA, sta izrazili zaskrbljenost glede teh struktur, takšnih vrst struktur. V poročilu EBA iz leta 2016 je EBA jasno poudarila, ko gre za obveznosti, ki jih je mogoče podaljšati, da te povzročajo skrbi med investitorji, tako kar se tiče regulativne obravnave, eh, kot kar se tiče bonitetnih razmislekov. Tako da bi bilo že smiselno zelo pravidno ravnati in obravnavati nov razvoj. Kljub temu, da je to na trgu uspešno, se moramo zavedati, da včasih krize to ni bilo preizkušeno in treba se je zavedati, kakšna likvidnost na tveganja uh, potem morajo nositi investitorji, ko gre za krite obveznice, ki jih je mogoče podaljšati. Prav tako to posega v načelo dual recourse, kar je ključna značilnost kritih obveznic in okvira kritih obveznic, ko gre za obravnavo insolventnosti tako s tem pa kar vračam besedo predsedniku. Hvala še enkrat kolegom za konstruktivne pripombe in se že veselim nadaljnih razprav. Hvala lepa. Hvala poročevalcu, celotni ekipi in komisiji. Kot veste, je glasovanje predvideno za 5. november v odboru. Tako da vas kar pozivamo, da čim prej najdete kompromise in da bomo lahko izpeljali glasovanje. Na plenarnem zasedanju 1. novembra. Čez šest minut bomo pričeli z glasovanjem, tako da lahko sestanek začasno prekinemo. Colleagues, uh, please take seat. Kolegi, prosim, da se posedete in prosim vas, da opravimo tesno glasovanje. Glasujmo, prosim. Prosim, ali lahko vsi, ki imate kartice, glasujete? Okay. Dobro. V redu. Pa bomo začeli z rezultatom medicinalnih pogajanj glede sedeža Ebe? Glasujmo poimensko. Glasovanje je zaključeno. 36 za, 4 proti, nič vzdržanih. Čestitke poročevalcu in tudi Ebi, ki ima sedaj sedež. Sedaj pa gremo naprej na poročilo kolege Mavridesa o gospodarskih politikah evroobmočja. Kompromis C. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 54. predlog spremembe. Kdo je za, proti, sprejeto. Preverjamo. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno, sprijeto. 22 glasov za, 18 proti. Kompromis D, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis E, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis F, kdo je za? Proti. Bomo preverili. Glasujemo pri kompromisu F. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 19 glasov proti, 16 za. Gremo na druge. Predloge spremem 79. Kdo je za, proti? Bomo preverili. Glasujmo, prosim. poročevalec, če ste boste hitri, lahko še glasujete, ampak prosim, da se tako odzovete. Dobro, glasovanje je zaključeno. Sprejet predlog. 21 za, 19 proti. Dva vzdržene. Dobro, če bo to sprejeto, bo dostali predlogi brezpredmetni. Sedaj pa predlog 91 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Se pravičujem. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 96 za, proti, vzdržani, sprejet. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis G. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet, kompromis H, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti? Bomo preverili pri kompromisu H. Glasujmo, prosim. Glasovanje je zaključeno zavrnjeno. 23 glasov za, 17, 23 proti 17 za. Gremo na predloge sprememb. Moramo ponovno glasovati. Predlog 10, kdo je za, proti. Bomo preverili pri desetem predlogu, prosim. glasovanje je zaključeno. 20 proti, 19 za, zavrnjen predlog. 11. predlog, da je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Zdi se, da imamo isto večino, ampak uh, mislim, da je rezultat precej zanačen. Bomo preverili. Prosim, pri, preverjamo pri 11. predlogu. Glasovanje je zaključeno. 20 proti 19 za, zavrnjen predlog. 20 proti 19 za, zavrnjen, ja. Sedaj gremo na 101. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 102. Kdo je za? Proti. Bomo preverili pri 102. Glasujemo, prosim. 102. Glasovanje je. Še nekdo mora glasovati? Ja, glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 21 proti 17 za 103, kdo je za? Kdo je za? Proti? Bomo preverili pri 103. Glasujte, prosim. Preverimo pri 103. Konec glasovanja, zavrnjeno 20 proti 19 za. 104, kdo je za? Proti. Bomo preverili pri 104. Glasujmo, prosim. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 20 proti, 19 za. 105, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 106, kdo je za? Proti proti. Bomo preverili pri 106. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 22 proti, 16 za, 107. Kdo je za? Proti. Bomo preverili pri 107. Glasujmo, prosim. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 20 proti, 19 za. 108, kdo je za? Proti? Bomo preverili pri 108. Glasujemo, prosim. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 20 za, 19 proti. Lahko glasujemo tudi o 109, kaj ne je to? kompatibilno s tem ni jasno, če je ta predlog brezpredmeten. Ne glasujemo o 109, kdo je za. Pri 109 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ne glasujemo o protnem besedilu, sedaj pa 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 112 za, proti, bomo preverili pri 112, glasujemo, prosim. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 20 proti 19 za. 113 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis I, kdo je za, proti, bomo preverili. Glasujemo pri kompromisu I. Glasovanje je zaključeno, sprejeto 23 za 20 proti. Gremo na kompromis J. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis K. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis L. Za, proti, vzdržani. Bomo preverili, glasujemo pri kompromisu L. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 proti 18 za. Glasujemo predlogu 138. Doj za. Proti vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20 proti 19 za. 139. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 140, doj za, proti, vzdržani, sprejeto. 141 za, proti, bomo preverili pri 141, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, 21 za, 18 proti. Dobro, 1, 4, 6 je brezpredmeten, lahko pa glasujemo 1, 4, 2 in 4, na 4, 3. Torej, 142, doj za. Proti, bomo preverili pri 142, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 20 za, 19 proti. 1, 4, 3, kdo je za? Proti, bomo preverili pri 143, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 20 za, 19 proti. Bomo glasovali tudi o 144, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto. 145, za, proti, vzdržani, sprejeto. 146, ne, 146. Ja, 146, protno besedilo je brezpredmetno. Pri 41 pa lahko glasujemo. 147, kdo je za, proti, bomo preverili pri 147, glasujte. Konec glasovanja, zavrnjeno. 21 proti 18 za, tudi prvotno besedilo je brezpredmetno. Gremo na 148, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1, 4, 9, kdo je za, proti, bomo preverili pre 1, 4, 9, glasujemo. Konec glasovanja. To je sprejeto. 20 za, 18 proti. 150, kdo je za? 150 proti vzdržani zavrnjeno, 151, to je za, proti vzdržani sprejeto, 152 za, proti, bomo preverili pri 152, glasujemo prosim. Konec glasovanja. Imamo izenačeno glasovanje, zavrnjeno, 153 za, proti, bomo preverili pri 153, glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Ponovno je zanačeno glasovanje, zavrnjen predlog 154. Kdo je za? Proti? Bomo preverili. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 20 za, 19 proti. 155 za. Za, proti. Bomo preverili pri 155. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 156 za, proti. Bomo preverili pri 156. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 za, 18 proti. Kompromis M, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis N, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis O, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis P, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Q, za, proti. Bomo preverili pri kompromisu Q. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 proti 20 za. Drugi predlog oziroma 203 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 204, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili pri 204, glasujemo, prosim. Konec glasovanja zavrnjeno. 20 glasov proti, 19 za. 205, kdo je za, proti, bomo preverili. Glasujemo, prosim. Še nekdo mora glasovati. Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. 20 proti, 18 za. 206, to je za. Bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Izenačen glas, torej zavrnjen predlog, 207, to je za. Proti, bomo preverili pri 207, glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Ponovno je zanačen glas, zavrnjeno. 208, kdo je za, proti, bomo preverili. Pri 208 preverjamo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 21 glasov proti, 19 za, 209 za proti, vzdrženi, zavrnjeno. 210, doj za. Bomo preverili pri 210, prosim. Konec glasovanja. Izenačeno glasovanje, zavrnjen predlog. 211, doj za. Bomo preverili, glasujemo. 211. konec glasovanja. Ponovno izenačeno glasovanje, zavrnjen predlog. 212, kdo je za? Bomo preverili, pri 212 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 24 za, 17 proti. Ne bomo glasovali o prvotnem besedilu. Gremo na 213, zdaj za, proti, vzdrženi, zavrnjeno. 214 za, proti, vzdrženi, zavrnjeno. 216 za, proti, vzdrženi, sprejeto. 217 za, proti, bomo preverili pri 217, glasujte. 217 za, proti, vzdrženi, sprejeto. Konec glasovanja. Izenačeno glasovanje, zavrnjen predlog. 218 za, 218 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 219 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 220 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 221 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 222 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 223 za za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 215, za, proti, bomo preverili pri 215, prosim glasujte. Konec glasovanja, zavrnjeno, 22 proti, 20 za, kompromis R, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis S, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis S, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis T za proti vzdržanje sprejeto, kompromis U za proti, za proti vzdržanje. Glasujemo pri kompromisu U, prosim. Konec glasovanja, sprejeto. 23 za, 19 proti, kompromis V za proti vzdržanje vzdržani, sprejeto bi rekel, ampak lahko pa tudi preverimo. Bomo preverili, v redu. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. To ni bilo sprejeto, 2020. A vi ste glasovali za, liberalci? Ali pa proti? Prej ste rekli drugače. Dobro, dobro, da sem preveril. Videl sem, da so liberalci za zato se mi zdelo, da je sprejeta. Dobro. Glasovati moramo 290 za. Proti vzdržanju bomo preverili pri 290, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21 proti 20 za. 291 je bil identičen. 292 za, proti bomo preverili pri 292, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21 proti, 20 za. 293, kdo je za? Bomo preverili. Pri 293 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 proti 20 za, 294 za, bomo preverili 294, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25 proti 18 za, 295 za, proti, bomo preverili pri 295. Konec glasovanja. 23 proti, 20 za, zavrnjeno. 296 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o prvotnem besedilu. Kdo je za prvotno besedilo? Bomo preverili pri prvotnem besedilu. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprijeto. 23 za 19 proti. To je nekoliko nenavadno. Prvotno bi se jo sprejeto, kompromis pa zavrnjen. Ampak dobro. 297 za proti. Bomo preverili pri 297. Zavrnjeno. No, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 23 proti, 19 za. 298 za, bomo preverili pre 298. Glasujte, prosim. Konec glasovanja, zavrnjeno. 21 proti, 20 za, 299. Takoj gremo na preverjanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 300. Takoj elektronsko glasujemo pri 300. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 301. Elektronsko glasujemo. Prosim. 301. Ne, ne bomo. Konec glasovanja. Zavrnjena. Kompromis dvojni V za. Bomo preverili pri dvojnem V. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. 22 za, 19 proti. Kompromis X za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Y za, bomo preverili pri Y, prosim. Konec glasovanja. Izenačeno, torej zavrnjeno. 319 za, Bomo preverili pri 319, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 320, ne taj bo identičen. 320 za? Ne. 322. 322 za? 322. Bomo preverili pri 322. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 3, 2, 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3, 2, 4, za, proti. Bomo preverili pri 3, 2, 4. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Izenačeno, torej zavrnjeno. Prvotno besedilo za proti, bomo preverili pri prvotnem besedilu, prosim. Ne. Prehitro ste zaključili. Torej, še enkrat v prvotnem besedilu, prosim. Glasujte. Ponavljamo glasovanje. O prvotnem besedilu. Še nekaj kolego mora glasovati. Ponavljamo še enkrat. Glasujte. Glasujte. konec glasovanja. Izenačno, torej zavrnjen predlog. 3, 2, 5 za. Bomo preverili pri 3, 2, 5. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 za, 20 proti. 3, 2, 6 za. Proti. Bomo preverili pri 3, 2, 6. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 13 proti 20 za, 327 za. Bomo preverili 5327. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20 za, 22 proti, 328 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B. Za bomo preverili pa kompromis B. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21 proti 19 za. Tretji predlog za. Bomo preverili pri tretjem predlogu. Glasujte, prosim. Konec glasovanja, sprejeto. Torej, glasujemo tudi o petem predlogu za, proti, vzdržanje, sprejeto. 22. Za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 23. Za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 24. Za, proti, vzdržanje. Bomo preverili pri 24. Glasujte. 24. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25 za. Bomo preverili pri 25. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21 proti 19 za. 26 za proti, vzdržani, sprejeto. Gremo na predlog 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani. Bomo preverili pri 28. Glasujmo, prosim. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 20 proti, 19 za, 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30. Bomo preverili. Glasujemo pri 29. Konec glasovanja. 14 proti, 15 za, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, vzdržani. Bomo preverili pri 31, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 za, 18 proti. Glasujemo o 33, a ne, ne, ne, sta sklena. 32, 32 za, proti. Bomo preverili pri 32, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 20 za, 19 proti. Gremo na 33 sedaj. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, bomo preverili, pri 34 glasujemo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili pri 35, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 36, za. Bomo preverili pri 36, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 37, za. Proti. Bomo preverili 35, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20 proti 19 za. 38 za. Proti bomo preverili pri 38. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Izenačno zavrnjeno. 2020. 20. 39 za, on preveri pri 39, glasujte, prosim. Aha, a ne, je sprejet. Socialisti so za 39, dobro, konc glasovanja, sprejet, jasno sprejet, soprečujem, 40 za, proti, bomo preverili pri 40, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 13 proti 16 za, 41 doj za, proti bomo preverili pri 41, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto 20 za, 19 proti, 42 za, proti, vzdržani, sprejeto 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 44 za, proti, bomo preverili pri 44, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 45 za, za, 45 proti, bomo preverili pri 45, glasujemo, prosim. 45. konc glasovanja. Zavrnjen. 20 proti 20 za, 46 za. Bomo preverili pri 46 glasujemo. Konc glasovanja. Zavrnjeno. 21 proti 20 za, 47 za. Bomo preverili, pri 47 glasujemo. Konec glasovanja. Izenačeno, torej predlog zavrnjen. Prvi predlog za, proti, bomo preverili pri prvem, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Drugi predlog za, proti proti, bomo preverili pri drugem, glasujmo. Konec glasovanja. Sprijeto. Četrti predlog za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Deveti predlog za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dva še šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dva še sedem za za, proti. Bomo preverili pred vas še sedem, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24 proti 20 za, sedaj pa na zahtevo skupine. Začasno prekinjamo zasedanje, da bi analizirali rezultat glasovanja, ker je vse precej zapleteno ker je bilo toliko kompromisov, ki so bili zavrnjeni. Samo trenutek. our colleagues, uh, we are back to the vote and uh, which Spoštovani kolegi, zgleda, da je bilo glasovanje manj nekoherentno, kot smo mislili. nadaljujemo z glasovanjem in sicer gre za osnutek poročila, kot smo ga spremenili in glasujemo, gre za poimensko glasovanje. Še dva glasova čakamo. vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen 22 proti 20 za. Gospod Vanden Kandelare, izvolite. Hvala, da ste mi dali besedo. Eh, zgrožen sem nad tem glasovanjem danes, namreč eh, nikoli ni dobro, če odbor ekon ne more podpreti tako pomembnega glasovanja. Mi smo zelo zvesto sodelovali s poročevalcem in smo pripravljeni doseči kompromis, seveda v okviru pogajanj pred plenarnim zasedanjem. Ima še kdo drug kak komentar, poročevalec, želite kaj dodati? Short, uh, Kratek komentar. Cenim to, da lahko nadaljujemo z razpravo ampak eh, moram dodati, da sem eh, razočaran. To poročilo bo namreč imelo veliko večji vpliv, kot pa samo na stvari, o katerih smo razpravljali v okviru tega mnenja. Pozivam vse tiste, ki podpirajo evropski projekt, da o tem ponovno razmislijo. To je poziv, ki ga naslavljam na vse, ki so danes tukaj prisotni. Okay, of course we will consider. Prav, seveda bomo postopkovno razmislili o naslednjih korakih tukaj. Poročilo ni bilo sprejeto in eh, obvestili vas bomo o nadaljnih sklepih glede tega, kako bomo postopali pri tem vprašanju. Sedaj pa nadaljujemo na naslednjo točko. Izvolite. Ja, kratek komentar z moje strani. Pri mnenju lahko tukaj še kaj storimo v odboru Juri. Torej, tisti, ki želijo še kaj dodati pri tem poročilu, lahko morda v odboru Juri vplivajo na mnenje, ki ga pripravljajo tam poročevalec in eh, poročevalci v senci želijo gotovo vplivati na od, odločitve, ki jih bodo sprejeli v odboru Juri kasneje. Ja, yeah, yeah. yes. yeah, ja, ampak sedaj nadaljujemo z glasovanjem o naslednjem mnenju. Gospa Beres. Razumem to, kar med vrsticami pravi Andreja Švab kajti e LS je v zadnjem trenutku tu prinesel ključno glasovanje pri kompromisu, zato da bi izključil mikropodjetja iz te določbe. Pri kompromisu F. In sicer gre za to idejo, da če bi bil ta glas sprejet, bi morali vseeno podati mnenje pravnemu odboru, zato da bi tisti, ki so proti zadnjemu ključnemu glasovanju e LS-a, lahko to pojasnili upravnemu odboru. Naj pojasnim članom tega odbora, da se tu vsi običajno zauzemajo za to, da bi se delovalo, ampak vsak dan vidimo aktualne zadeve, vidimo boj proti pranju denarja. In pri tej zadevi gre tu za to, da bi izključili mikropodjetja iz te določbe varovalk, kar želimo oblikovati za tista podjetja, ki. ki se bodo združevali ali ločevali, ampak zelo dobro vemo, da imamo lahko pri mikropodjetjih zaščito. Ne vem več, kako naj to poimenujem, shell companies ali slamnata podjetja. Ne, vem, ne moremo izključevati teh podjetij iz naše določbe. Mogoče je za LS to ključno glasovanje, ampak za nas bo to tudi. Res vas vabim, da tu prevzamete odgovornost in da ne glasujte o ustnem predlogu Andreja Sašvaba. Hvala lepa. Tako, sedaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Kot rečeno, osem kompromis A, kdo je za, proti. Bomo preverili elektronsko, glasujemo o kompromisu A. Vote is closed konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 1.9.5 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 1.9.6 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis C za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis CA za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili elektronsko, glasujemo o kompromisu CA. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 21 za, 21 eh, proti. Predlog spremembe 206 za, proti. Preverjamo elektronsko 206, lahko glasujete. 2 or 6. The vote is Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 22 za, 19 proti. Kompromis D za, proti vzdržanje sprejet. Kompromis E za, oziroma z, ustnim, z ustno spremembo Andreja Sešvaba. Torej glasujemo o tem, kdo je za, proti, vzdržanje. Rekel bi, da je to zavrnjeno, lahko pa preverimo elektronsko. Glasujemo. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. Nadaljujemo z kompromisom E, brez ustnega amandmaja. Torej, kdo je za? Pro, proti? Proti? govorimo torej o kompromisu E, glasujemo o kompromisu E in eh, preverjamo elektronsko. Prvaš, uh, uh, tukaj imamo minus. Ja, ok, good. Uh, so, uh, vote is closed. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Nadaljujemo kompromis F z predlogom za uh, spremembo ustne narave. Andreja Sašvaba, kdo je za, proti, bomo preverili elektronsko. Mislim, da je to ponovno zavrnjeno, ampak vseeno. Vote is closed konec glasovanja sprejeto. 24 za, 19 proti. Nadaljujemo kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 276 za, proti, preverjamo elektronsko, glasujemo 276. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 20 za, 19 proti, 3 vzdržani, 277 za, proti. Bomo preverili elektronsko, glasujemo 277. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 21 za, 20 proti. 278 za, proti vzdržani, sprejeto. 279 za proti. Preverimo elektronsko, glasujemo od 279. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 21 za, 20 proti. 280 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 281 za, proti, vzdržani, sprejeto. 282 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 283 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 284 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 285 za, proti, vzdržani, sprejeto, 286 za, proti, preverjamo elektronsko, 286, glasujemo. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen 19 za 23 proti. Kompromis H, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. 289 za, proti. Preverjamo elektronsko. 289, kdo. Torej glasujemo. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen 22 proti 20 za, sedaj pa 290 za, proti vzdržani zavrnjen, 291 za. Preverjamo elektronsko, glasujemo 291. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. 292 za, proti. Glasujemo elektronsko o 292. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, izenačeno, torej zavrnjen. 293 93 za, elektronsko glasujemo o 293. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. 294 za, proti, preverjamo elektronsko verjetno enaka večina, ampak vseeno je bolje, da preverimo. Lahko glasujete, glasovanje je zaključeno, izenačeno 2020, torej zavrnjen. Tukaj imamo jezikovni amandma, ampak vseeno glasujemo o tem 295 za, proti, elektronsko glasujemo o 295. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 296 za, preverjamo elektronsko, 296 glasujemo. Glasovanje je zaključeno, izenačeno, 2020 torej zavrnjen, 297 za, proti, preverjamo elektronsko. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. Kompromis I, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis J, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis K, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis L, za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 72 za, proti. Glasujemo elektronsko. 72. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen 21 proti 19 za, 328 za proti, elektronsko glasujemo o 328. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno izenačeno, 2020, zavrnjen. 329 za, proti, elektronsko glasujemo 329. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen 330 za, proti vzdržani, zavrnjen 331 za, proti vzdržan je zavrnjen. 332 za, proti, vzdržan je zavrnjen. Kompromis M za, proti, vzdržan je sprejet. Kompromis N z ustnim amantmajem Andreasa Švaba za, proti, vzdržan je sprejeto. Kompromis O za, proti, vzdržan je sprejeto. Kompromis P za, proti, vzdržan je sprejeto. Kompromis Q za, proti, vzdržan je sprejeto za proti vzdržani sprejeto. 347 za proti vzdržani sprejeto. 348 za proti vzdržani zavrnjen. Kompromis R za proti vzdržani sprejeto. Kompromis S z ustnim amendmajem Andrija Sašvaba. Kdo je za? Proti vzdržani vzdržani, zavrnjen. Glasujemo o kompromisu S ble, brez ustnega amantmaja, torej kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 365 za, proti vzdržani, sprejeto, ampak bomo vseeno elektronsko glasovali o tem, torej 365. Vote is closed. Ado. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Kompromis T za, proti vzdržanju sprejeto. Predlog spremembe 374 za, proti vzdržanju. Torej, še enkrat 374 za, proti vzdržanju zavrnjen, 375 za, proti vzdržanju zavrnjen. 376 za proti vzdržani zavrnjen, 377 za proti, vzdržani, zavrnjen, 378 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 378 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 380 za, proti, preverjamo elektronsko, glasujemo 380. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 22 za 20 proti predlog spremembe 90 za, proti, preverjamo elektronsko, glasujemo o 90. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen 20 za, 22 proti. 381, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen 382 za, proti preverjamo elektronsko, glasujemo 382. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 22 za, 18 proti. Kompromis U za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis V za, proti vzdržani sprejeto. 389 za, proti vzdržani zavrljeno. 390 za, proti vzdržani. Preverjamo elektronsko, glasujemo 390. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen 20 za, 22 proti. 391 kdo je za. Glasujemo elektronsko o 391. Glasovanje je zaključeno izenačeno 20 proti 20, torej zavrnjen. Kompromis dvojni ve, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 396 za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis X za, proti vzdržani sprejet. Kompromis Y za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis YA za, proti vzdržani sprejeto. Glasujemo elektronsko o kompromisu Y. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen 21 proti 20 za. Glasi, glasujemo o alternativnem kompromisu YA. Kdo je za? Proti. Glasujemo elektronsko, glasujemo o alternativnem kompromisu YA. Glasovanje je zaključeno, sprejeto 22 za, 19 proti. Kompromis Z za, proti, vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 412 za, proti, vzdržanje sprejeto. 413, 413 za, proti, vzdržanje zavrnjeno kompromis AA z ustnim amendmajem Andrijasa Švaba za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Oh, yes. Tako glasujemo o kompromisu AA brez ustnega amendmaja, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AB z ustnim amendmajem, kdo je za, proti, vzdržani, glasujemo elektronsko. Still one collective vote, okay. Vote is Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Kompromis AC za, proti vzdržanje sprejeto. 451 za, proti vzdržani, zavrnjen, 452 za, proti vzdržani, zavrnjen, 453 za, proti vzdržani, zavrnjen, 454 za, proti vzdržani, zavrnjen, 455 za, proti vzdržani, zavrnjen. 455 za, proti vzdržani, zavrnjen. 456 za, proti vzdržani, zavrnjen, 457 za, proti vzdržani, zavrnjen, 458 za, proti vzdržani, zavrnjen, 459 za, proti vzdržani, zavrnjen, 460 za, proti vzdržani, zavrnjen, 461 za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis AD za, proti vzdržani, sprejet. 464 za, proti vzdržani, zavrnjen, 465 za, proti vzdržani, sprejet, kompromis AE za, proti vzdržani, sprejet, kompromis AF za, proti vzdržani, sprejet, kompromis AG za, proti vzdržani, sprejet, 485 za, proti. Glasujemo elektronsko o 485. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 20 za, 19 proti. 486 za, proti, vzdržani. Zavrnjen kompromis AH za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis AHA za, proti, vzdržani. A z ustnim amadmajem. Za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis AI za, proti proti vzdržani sprejet, kompromis AJ za proti vzdržani sprejet, predlog spremembe 98 za proti. Glasujemo elektronsko o 98, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 99 za preverjamo, glasujemo elektronsko o 99. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, sprejeto 20 za 19 proti. Predlog spremembe 100 za bomo preverili elektronsko, glasujemo o predlogu spremembe 100. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno sprejeto. 101. Glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 20 za, 19 proti. 102, kdo je za, proti. Glasujemo elektronsko o 102. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Kompromis AK za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 105 za, proti glasujemo elektronsko, on 105. Glasovanje je zaključeno, izenačeno, zavrnjen. Kompromis AL za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 110 za za, glasujemo elektronsko 110. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 20 za, 19 proti. Kompromis AM, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 113 za, glasujemo elektronsko o 113. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, izenačeno, 2020 zavrnjen. 114 za, proti, zadržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 7, glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno, neodločeno, 2020 zavrnjen. 115 za, glasujemo elektronsko o 115. vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 20 za 19 proti. Kompromis AN, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis AO, za, proti. Glasujemo elektronsko o kompromisu AO. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen predlog spremembe, oziroma predloga spremembe 120 in 9 skupaj glasujemo elektronsko. Torej skupaj o 120 in 9. Votis. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto. 122 za proti vzdržanih glasujemo elektronsko 122. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 123 za. Glasujemo elektronsko 123. Bodisk. Glasovanje je zaključeno. Izenačeno 19-19 zavrnjeno, 124 za, proti vzdržani sprejeto, 125 za, glasujemo elektronsko o 125. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. 21 proti 19 za zavrnjen, 126 za. Glasujemo elektronsko o 126. glasovanje je zaključeno, sprejeto. 22 za, 17 proti. 127 za, glasujemo elektronsko. O, 127. Glasovanje je zaključeno, sprejeto 20 za, 19 proti, 128 za, proti, glasujemo elektronsko o 128. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 20 za, 19 proti. 129 za, glasujemo elektronsko o 129, lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. 130 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 131 za, proti, bomo elektronsko preverili 131. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto 20 za 19 proti. 132 bomo preverili elektronsko. Novel, Sven napisal si cel roman predlogov sprememb, kaj ne? Glasovanje je zaključeno, sprejeto kompromis AP za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis AQ za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, sprejeto, 138 za, a ta je brezpredmeten, se upravičujem, kompromis AR, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 142 za, bomo elektronsko glasovali v 142. Vote is closed adopted 2019. Sprejeto 20 za 19 proti 143 za proti. Glasujemo elektronsko o 143. Vote is closed. Adopted. Glasovanje je zaključeno 20 za in sprejeto 144 za. Glasujemo elektronsko. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. 20 za, 19 proti sprejeto, 145 za. Glasujemo elektronsko, 145. Vote is closed. A draw, 19. Izenačeno, 19 za, 19 proti, zavrnjeno. 146 za, proti, vzdržani, sprejeto. 147 za, proti, vzdržani, sprejeto, 148 za, glasujemo elektronsko, 148 glasujemo. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 19 za, 20 proti. 149 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 150 za, glasujemo elektronsko, 150. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 151 za, proti vzdržani, zavrnjen. 152 za, proti vzdržani, zavrnjen. 153 za, proti vzdržani, zavrnjen. 154 za, proti vzdržani, zavrnjen. Oziroma bomo to elektronsko preverili. Aha, tukaj imamo dva identična predloga sprememb, iste osebe, tega še pa res nisem videl. Torej, včasih je pomembno, da ponavljamo to, kar želimo. 155, identičen za, proti, glasujemo elektronsko 155. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen, se upravičujem, tako pa če. Kompromis AS, kdo je za, proti vzdržanju sprejeto, 159 za, proti vzdržanju zavrnjen, 160 za, proti vzdržanju zavrnjen, 161 za, glasujemo elektronsko, o 161. The vote is closed. Dro Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. 162 za, glasujemo elektronsko 162. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. 19 proti 18 za. 163 za, proti vzdržani, zavrnjen. 164 za, proti vzdržanje zavrnjen, 165 za, proti bomo elektronsko glasovali o 165. Vodis. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 166 za, proti elektronsko glasujemo 166. Glasovanje je zaključeno, izenačeno, zavrnjen. 167 za, proti. Glasujemo elektronsko 167. Glasovanje je zaključeno, izenačeno, zavrnjen. Eden zelenih manj, pa že nimate več večine, tako pač je. Kompromis AT za proti vzdržani sprejeto, 171 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 172 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 174, 173 za, glasujem elektronsko o 173. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, izenačeno, zavrnjeno. 174 za, proti vzdržani, zavrnjen, 175 za, proti vzdržani, zavrnjen, 176 za, proti vzdržani, zavrnjen, 177 za, proti vzdržani, zavrnjen, 178 preverimo elektronsko, glasujemo. Glasovanje je zaključeno sprejeto 21 za 18 proti. 179 za proti vzdržani zavrnjen, kompromis AU za proti vzdržani sprejet, 183 za proti vzdržani zavrnjen, 184 za. Bomo preverili elektronsko, glasujemo. Glasovanje je zaključeno zavrnjen, 20 proti 19 za. Ja, 20 proti 19 za. Da. Naslednji je zavrnjen, 186 za, proti vzdržanji zavrnjen, 187 glasujemo elektronsko, torej glasujemo o 107. Predictable patterns. Ja, vzorec glasovanja je precej predvidljiv. Glasovanje je zaključeno, izenačeno, 19-19 zavrnjeno. 185 za, proti vzdržani zavrnjen. Se upravičujem, to smo že glasovali 188 za, proti vzdržani zavrnjen, 189 za, proti vzdržani zavrnjen, 190 za, proti vzdržani sprejeto, 191 za, proti vzdržani zavrnjen. 192 za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis AV za, proti vzdržani, sprejeto. Tako sedaj pa glasujemo o predlogu komisije, kot smo ga spremenili. Se opravičujem, kratka prekinitev v redu, ni problema. Oleg, take seat, please. Take seat. We are going to vote now. Kolegi, usedite se, prosim, glasovali bomo. Ste pripravljeni? Dobro. Glasujemo o predlogu komisije, kot je bil spremenjen s poimenskim glasovanjem. Glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja, 36 za, 1 proti, 2 vzdržana. Mnenje je sprejeto. Čestitke poročevalcu. Sven, Sven izvoli. Hvala, gospod predsednik. Zdaj so nastale zamude pri postopkih v odboru in na koncu današnjega dnevnega reda bomo obravnavali konkurenco. Zeleni imamo poročevalca za to in zato bi prosil, da to odložimo na naslednji sestanek. Tako bo postopek eh, na današnjem sestanku lažji. Predsednik bi lahko o tem razmislili, prosim. S tem bi pomagali tudi tolmačem in poročevalcem v senci. No, bomo nadaljevali z dnevnim redom, čim hitreje, ker je z nami tudi komisija. In res bomo zelo strogi. Držali se bomo predvidenega časa za govorce. Bom vas obvestil naprej, ampak res bomo zelo, zelo strogi. Tako da bomo zdaj pričeli z deveto točko referenčne vrednosti za nizke emisije oglika in referenčne vrednosti za ugodno oglično bilanco. Nina Gil je poročevalka, izvoli. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolege. Vem, da je glasovanje trajalo dolgo časa, ampak tole je pomembna tema, zato bi vas prosila, da, eh, se, da, da, ste mal, da govorite malce tiše. Če želimo doseči podnebne cilje do leta 2020, je to treba poštevati na več področjih. Potrebujemo dodatne letne naložbe 180 milijard evrov samo v energetski in podnebni sektor, ampak tega ne moremo doseči le v javnem sektorju. Zato moramo pritegniti v veliki meri tudi zasebni sektor. Pozdravljam predlog komisije o referenčnih merilih za nizke vrednosti oglika kot korak, da zagotovimo trajnostne finančne sisteme. Vem tudi, da se ponudniki indeksov trudijo pripraviti čim širši nabor indeksov, s čimer bi zajeli tudi pomisleke glede trajnosti in varstva podnebja. Sektor indeks oziroma referenčnih vrednosti pa mora izpolniti svojo ulogo. Strinjam se s trditvijo komisije, da so finančne referenčne vrednosti mejnik svetovnih trgov oziroma da svetovni trgi slonijo na teh vrednostih in s tem merijo uspešnost finančnih proizvodov in skrbijo za razporeditev portfeljev. Ampak finančni sektor še vedno zaostaja, če to primerjamo z ostalimi deli gospodarstva. Samo 0,3 odstotka finančnih referenčnih vrednosti se lahko opredelijo kot ESG, okoljske, socialne, da upoštevajo okoljske, socialne in upravljalske dejavnike. Tako da se strinjam s pomisleki strokovne skupine na visoki ravni eh, o finančnih referenčnih vrednostih, da te spodbujajo kratkoročne razmisleke in ne podpirajo dolgoročne trajnosti. To predstavlja tveganje za trajnost in ohranja status quo, kapital pa se usmerja v sredstva, ki niso nujno usklajena z, z cilji, z dolgoročnimi cilji trajnostnega razvoja. In to je ena izmed težav, s katero se soočamo in ki jo hočemo v tem poročilu odpraviti. Po mojem je pomembno, da se zdaj umešajo zakonodajalci eh, ter zastavijo visoko stopnjo ambicij v skladu s poročilom parlamenta na lastno pobudo o trajnostnem financiranju. Treba je upoštevati seveda tudi tehnološke inovacije, moramo biti odprti, hkrati pa je pomembno tudi, da finančnem, finančnemu sektorju zagotovimo jasnost in pravo, pravno gotovost v zvezi s tem, v katero smer se odpravljamo. Po mojem je usmeritev politik jasna. Treba je doseči podnebne cilje, ki smo jih podpisali sami. In to, treba je doseči enako stopnjo ambicij, kot jo imamo v drugih delih zakonodaje. Mislim recimo na predpise o sistemu ETS, emisije avtomobilov in energetske predpise glede stavb. Investitorjev se ne sme zavajati s produkti, ki imajo oznako zeleni, pa dejansko to niso zeleni, kar se opredeljuje kot lažno zeleno oglaševanje. Sama pa bi k predlogu komisije dodala še to, da je treba elemente trajnosti vključiti v celoten postopek priprave referenčnih vrednosti in zato to sem zapisala letnico 2022, da bi lahko pripravljalci referenčnih vrednosti takrat ob, že objavljali referenčne vrednosti, ki bodo skladne s pariškim sporazumom in da se bodo izvajale določbe, ki, ko se bodo izvajale določbe, ki jih imamo v drugih delih evropske zakonodaje. Treba je standardizirati metodologijo. To mora pripraviti komisija v delegiranem aktu, ki, ne, ki mora biti objavljen najpozneje v dveh letih potem, ko zakonodaja stopi v veljavo. Investitori potrebujejo natančne in primerljive informacije. In tisti, ki pripravljajo referenčne urednosti, morajo te pripraviti jasno in na standardiziran način tako da se bo tudi lahko razbralo, kakšen je učinek teh referenčnih vrednosti na podnebje in kako so usklejene s pariškim sporazumom. Vem, da nekateri menite, da je vse skupaj zelo preskriptivno in celo radikalno, saj po vašem morda ni dovolj eh, primernih sredstev, da bi že lahko zadostila vse te kriterije. Trenutek, Nina? Ja, zmanjkuje ti časa, moraš eh, počasi končati. Ja. Predvideno je prehodno obdobje in eh, veliko sektorjev se hitro spreminja, tako da bi ste morali nadaljevati v prihodnosti. Morda bom lahko pozneje povedala še kaj več. Hvala, ELS. Hvala, predsedujoči. Jaz se pridružujem temu predlogu komisije, vesela sem ga. Hvala pročevalcem za predloge, kajti vidimo, da je bilo že kar nekaj sektorjev, ki so bili naslovljeni, da bi šli v smeri bolj zelenega gospodarstva. Res je, vidimo, da se je finančni sektor angažiral. V zadnjih letih vidimo veliko različnih dogodkov, razvojev, ampak eh, ti kazalniki kaže, kakšna je realnost gospodarstva. Potrebujemo boljše indice za boljše tolmačenje. Prav tako moramo razviti okvir in to predlaga tudi Evropska komisija. Pri tem pristopu gre za to, da bi predlagali dve vrsti indicev za oglično gospodarstvo, pozitivno oglično gospodarstvo in to bo seveda tudi pozitivno vplivalo na vlagatelje. Glede opredelitev bi mogoče bilo bolje, če bi imeli več jasnosti v besedilu, da bi se izognili greenwashingu. Glede predloga poročevalke. Poročevalka predlaga, da bi do leta 2022, kot je rekla, poskrbeli za to, da postanejo vsi indici oglično pozitivni. Jaz imam nekoliko zadržkov glede tega pristopa. To se mi zdi preveč radikalen pristop in težko bo to izvesti v praksi. Res je, kar nekaj je podjetij, ki bodo poštevala pariški dogovor, vse več bo teh podjetij, res je, ampak na tej stopni bo število teh podjetij še vedno omejeno. In sprašujem se, kako bomo lahko imeli pozitivne oglične indice, če ne bo dovolj podjetij, zato da bi sploh spoštovala ta merila. Prav tako mislim, da bi bilo kontraproduktivno, če bi tu imeli kot ciljna le najbolj zelena podjetja, kajti tako bi potem omejili priložnosti za naložbe. In res mislim, da moramo spodbujati, da bi podjetje storilo vse, kar lahko na tem področju, glede metodologija se mi zdi bistvenega pomena, da bi imeli več preglednosti, ampak mislim, da imamo tudi različna pravila, ki so v zadju te metodologije in to mora biti dovolj fleksibilno za to, da bi lahko imeli dovolj prostora za inovacije. In za konec, res bi rada ustrajala. Na tem, da moramo biti ambiciozni in pragmatični istočasno prehod na bolj vzdržno gospodarstvo bo dolg. Potrebujemo veliko ambicij, pa tudi veliko realizma. Hvala. Hvala. Sandr Luna za IKR. E Hvala, gospod predsednik. Kaj se opravičuje, ker ne more sodelovati v današnji razpravi in prosila me, da preberem njeno izjavo. Pozdravljamo več elementov v osnutku poročila poročevalke zdaj eh, priznavamo težavo lažnega zelenega oglaševanja, da je treba upoštevati okoljske dejavnike in tako naprej. Vse to je dobro, nismo pa prepričani, kar se tiče pred nekaterih predlogov sprememb. Saj se nam zdi, da bi lahko negativno vplivali na cilje, da pripravimo referenčna merila, ki bi se lahko uporabljala eh, za čim več akterjev prosimo poročevalko, da pojasni svoj namen pri 13. predlogu spremembe, ker ima kaj resne pomisleke, da bi zahtevali od vseh referenčnih vrednosti, da so pozitivno oglične glede na časovni okvir. Prav tako ta predlog sprememb ne odraža realnosti prehoda na zeleno gospodarstvo. Drugič, kaj ima resne pomisleke tudi v zvezi z 18. predlogom spremembe saj bi s tem zadušili konkurenco v sektorju referenčnih vrednosti, če bi prepovedali pristojbine. O tem smo se tudi že pogovarjali na dolgo in široko tekom zadnjih pogajanj pri zadnji uredbi o referenčnih vrednostih. Kaj se zdi, da tega ni treba znova odpirati v našem uh, poročilu? Prav tako jo skrbijo formulacije, sploh ko gre za omembo dejanskih stroškov za nas. E, to ni tako zelo, tega ni tako lahko povedati s pristojbino, če to temelji na zunanjih stroških. Kolega iz e LS je že to omen, kolegica iz e LS je to že omenila, tudi mi se strinjamo, da potrebujemo bolj fleksibilen pristop k temu področju. Vsi se strinjamo, da je pariški sporazum pomemben A, in vidimo, da tudi komisijo skrbi, da bi s prestrogo navezavo ustvarili preveč rigiden okvir. Potem pa standardne metode za izračun ogličnih emisij in prihrankov, tudi pri tem je kaj previdna, ker pristop, ki bi ustrezal vsem, morda ne bi ustrezal vedno. In potem še za konec, kaj pozdravlja pristop poročila pri predlogi sprem 9 in 14, kjer poročevalka pojasnjuje, da bi se morali pri razkritju osredotočiti na obseg, v kolikšni meri se upoštevajo emisije in da je to treba upoštevati v celotni zakonodaj, kaj se pa tudi veseli nadaljnega sodelovanja. Hvala. Thank you uh, for the ALDE uh, Liv Virnik. Live Viring za ALDE. Gospod predsednik, uh, gospa poročevalka, hvala za osnutek poročila. Uh, Hvala, da podpirate naše poglede, da je treba zagotoviti trajnostni pristop na tem področju, ampak imam nekaj pomislekov. Referenčne vrednosti so kompleksne, pa tudi ključnega pomena za delovanje naših trgov. Veliko finančnih storitev, ki se ponuja danes, bi bilo bistveno dražjih oziroma morda celo ne bi obstajale brez tega. Zato moramo biti res previdni, ko vse to urejamo v zakonodaji. Večino dela je že opravljenega v uredbi o referenčnih vrednostih. Komisija bi pa zdaj rada vzpostavila pečat, ki bi ga podelili vsega referenčnim vrednostim, ki skušajo zagotoviti eh, zmanjšanje emisij oziroma zelen pristop. Res pa je, da moramo ponekod še kaj pojasniti, recimo fakultativni značaj zakonodaje. Prav tako je bistveno da pustimo prostor za različne metodologije. Nikakor ne želimo zadušiti inovacij, saj bi bilo to kontraproduktivno to eh, za naše cilje trajnostnega razvoja. Veselim se že, da bomo v prihodnih tednih eh, kolegice in kolegi iskali ravnotežje, kako zagotoviti transparentnost in prožnost, da še vedno podpiramo tudi inovacije. Hvala. Thank you uh, for the Greens, Molly Scott Cato. Molly Scott Cato za zelene. Hvala lepa, gospod predsednik. Ta predlog je del svežnja, ki ga je pripravila komisija. Govorimo pa o zakonodaju v zvezi z razkritji. Gre za dve podnebni referenčni merili, pri katerih se sicer, na, zvezi s čimer se običajno trudimo, da bi uh, bila na to komisija bolj pozorna nisem zadovoljna s tem predlogom. Mislim, da je v predlogu komisije eh, nekaj neujeman in upam, da bomo predlog poskušali okrepiti, preden se lotimo trialogov. In vidim, da je poročevalka in poročevalci v senci so s tem že začeli. Tako da res upam, da bo besedilo postalo boljše predvsem pozitivne oglične referenčne vrednosti. To bi lahko izboljšali in po mojem je to že samo po sebi oksimoron, ker se zdi, kot da je pri ogliku nekaj pozitivnega, pa skušamo prav to zmanjšati. Transition benchmarks bi mi to poimenovali, tako da se uh, eh, unese tudi ideja o dinamiki in da bi podjetja preusmerili na to, da se doseže cilj iz pariškega sporazuma, da se temperatura zviša za največ 1,5 stopinje Celzija, tako da bomo v zvezi s tem pripravili predlog spreme, predloge sprememb. Case Winburn je poročevalka za EKR in ona bo poskrbela, da se bomo držali osnovne uredbe. Tvegamo pa, da komisija pripravlja preveč zakonodaje na tem področju in sama predlaga vse podrobnosti, kaj morajo podjetja upoštevati. Je pa bolj smiselno, da bi recimo uporabili sistem dovoljen in licenc, da se zasebni sektor sam odloči, kako je videti indeks in potem se samo podeli dovoljenje. Upamo, da se bo torej komisija omejila in da bo ne določala metodologi, temveč jih le potrjevala. Prav tako bi omejili področje uprave delegiranih aktov zlasti na področju metodologi. Predlagamo pa tudi, da se je treba res tesno uskladiti, čim bolj držati uredbe, krovne uredbe, ki jo že imamo. Hvala. Hvala. Poročevalcev senci za guje ne vidim, niti za ENF. In zdaj na vrsti še catch the eye. Hvala lepa. Minuto vašega časa bom porabila. Morda se spomnite poročila na lastno pobudo, ki je uživalo politično podporo, da bi razširili koncept referenčnih vrednosti in da bi taksonomija temeljila na kazalnikih, tako da bi imeli usporednice z računovodstvom, z vodenjem računov in da bi se oprli na tiste glavne kazalnike, ki jih imate, s katerimi se že izračuna trajnost, torej poraba surovin, delo, biotska raznovrstnost in tako naprej. Pa še tisti, tiste glavne kazalnike, ESG imamo tudi. Ne smemo se pa osredotočati le na okolje. Obstajajo različni primeri sodne prakse, ki so videti lepo iz okoljske perspektive, ampak za biotsko raznovrstnost pa so morda slabi, kot vemo iz Polmol. S pristopom komisije z tega vidika nismo najbolj zadovoljni. Kar se tiče razkritja, imamo sicer podoben pristop. Upam pa, da bo zakonodaja usklajena in da se bo to dalo upoštevati pri referenčnih vrednostih. Te bi namreč vedno morale upoštevati vse glavne kazalnike, torej da so vsega, trajnostne na vseh področjih, ne le pri podnebju. Tako da bi sama prosila za več prožnosti. Glavno pa je, da se upošteva načelo ne povzročaj škode. Seveda moramo poudarjati eh, podnebje, ampak treba se truditi tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti in drugih vidikov. Torej, ne bi imeli ločenih eh, ogličnih referenčnih vrednosti, kazalnik je treba upoštevati pri vseh referenčnih vrednostih in potem te pozitivne referenčne oglične vrednosti bi morale meriti neto učinek na okolje. Hvala. Hvala lepa. Karolin. Hvala, gospod predsednik. Eh, hvala poročevalki. Sama sem bila poročevalka za drug dosje, ki je povezan s tem. Od leta 2020 se bodo v njih referenčne vrednosti regulirale in po mojem je to ogromen korak naprej za zagotavljanje transparentnosti in finančne vzdržnosti. Pozdravljam ambicije komisije, da se še izboljša okvir, kar se tiče nizkih ogličnih referenčnih vrednosti. V prihodnih tednih bom sodelovala s kolegi v Alde, da se ohrani narava uredbe, da bo torej se zagotavljala transparentnost in osredotočenost na trg. Bom pa še enkrat uložila nekaj predlogov sprememb, ki sem jih pripravila že za drug dosje. Torej, kritične referenčne vrednosti. ne bodo mogle izpolniti tega časovnega eh, roka, ki ga imamo. Prosila bi komisijo, da kaj več pove v zvezi s tem, zakaj prav tak časovni rok, če bi imeli dodatni dve leti za tiste osnovne kritične referenčne vrednosti, bi bilo to bolj primerno, tako da se čim bolj omeji pretrese na trgu. Hvala lepa, z nami so tudi predstavniki komisije, izvolite. Uh, uh, hvala lepa, hvala za besedo. V zvezi s to zadnjo pripombo vemo, da imamo prehodno obdobje za kritične referenčne vrednosti, ki bi ga morda morali podaljšati za dve leti. Torej, tako da se tista ena ali dve kritične vrednosti lahko uporabljajo brez avtorizacije. Komisija in ECB imata skupno delovno skupino in razmišljata o alternativah. Pozdravljamo pa pobudo parlamenta, da se podaljša prehodno obdobje, tako da se da bi se te nove alternativne stopnje lahko uveljavile na trgu, pa tudi CCP-ji bodo morali potrditi uh, izvedene vrednostne papirje s pomočjo teh stopenj. Morda samo še besedica glede terminološke zmede glede teh referenčnih vrednosti, ugodna oglična bilanca in nizke emisije oglika. Morda bi morali reči, nizke emisije oglika so zelene referenčne vrednosti, ugodna oglična bilanca, to so pa tiste najbolj zelene referenčne vrednosti. Gotovo ne mislimo na to, da gre za več oglika, gre za to, da iz sistema odpravite več oglika, ker na alternativen, ker kot pa ga unesete. Ne gre le za to, da se oglični odtis zmanjša, gre za to, da iz, iz atmosfere oduzamete več oglika, kot pa ga unesete. To so torej tiste najbolj zelene tehnologije. Hvala. Hvala lepa, poročevalka. Hvala, gospod predsednik. Hvala kolegom za vse pripombe. Vseh sem vesela. Vem pa, da bomo morali res tesno sodelovati na sestankih poročeval, sporočevalci v Senci, ki nas čakajo prihodni teden, da bomo ustrezno obravnavali vse, kar ste izpostavili. Za voljo časa, gospod predsednik, se ne bom odzvala na čisto vse pripombe, ker kot rečeno bomo imeli sestanek sporočevalci v Senci prihodni torek. Povzela pa bi takole. Naš odbor beleži zgodovino, da smo spremenili, preobrazili več sektorjev. In ni običajno za nas, da sprememo status quo in vse prepustimo trgom. Zato je po mojem nujno, da najdemo nekakšen pozitiven način, kako sodelovati, da bomo s tem delom lahko nadaljevali. Vem, da je industrija tudi v preteklosti na koncu bila zmožna se odzvati na vse izzive, ampak se pa že veselim prihajajočega sestanka s poročevalci v Senci. Torej, 24. oktober je. Rok za vložitev predlogov sprememb, potem 19.20.11 bomo obravnavali predloge, sprem glasovali bomo 3. decembra. Pol Tank je zdaj na vrsti v zvezi z razkriti eh, glede trajnostnih naložb in tveganji glede vzdržnosti. Ja, par minut mi boste morali nameniti. No, torej. Oprli smo se na poročilo na lasno pobudo, ki ga je parlament sprejel maja letos in v tem poročilu, ko je bila poročevalka Moli Scott Kato, je bil namen racionalizirati trajnostne finance. Ljudje v tem sektorju sicer delajo zelo zagnano, ampak to bi bilo treba prenesti tudi na druga področja. Podarjeno je že bilo, da je treba razširiti področje uporabe onkraj kapitalskih trgov, vključiti tudi banke in da ne potrebujemo le razkriti temveč ustrezno skrbnost in ne le za stranke, temveč širše, ne le za dobiček, temveč za ljudi in cel planet. Zato smo upeljali še to načelo eh, ustrezne skrbnosti. Opiramo se torej na poročilo na lastno pobudo, dogovor za to smo že dosegli v Evropskem parlamentu, pričeli smo tudi že sestanki s poročevalci v senci, ki so zelo zanimivi in dobro izhodišče. Kar se tiče samega poročila, 245 predlogov sprejem smo dobili. Pozdravljam predlog sprejembe 58, McCarthy in eh, Piti Kajnen, tako da bi vključili vse finančne produkte, da bi imeli čim širše področje uporabe. To so naše zaveze. Ni izjem enake konkurenčne razmere in zato potrebujemo več prožnosti, da bi takšne enake konkurenčne razmere dosegli. Prav tako je treba vključiti tudi banke, več poslancev je pripravilo predloge sprejem, da se vključi banke, vsaj gled, deloma je to vključeno v predlogi sprejem Kamal, Moli. Pa tudi predlog sprejembe Karls je koristen. Tudi to je pomembno. Ko imate pravno besedilo o tveganjih za trajnost, je odziv finančnega sektorja, prosim, najdite rešitev za nas, ker potrebujejo pravno varnost, da se ustrezno merijo tveganja in učinek. Predloge sprememb zelenih jasno kažejo, GUE 112, ELS 115, se pa seveda to malce razlikuje. Ostrezna skrbnost je v sami srčiki predloga in zato sem vesel podpore v predloge sprememb 128 in 130, kjer so še natančno opredeljene nekatere zahteve v zvezi s tem. In potem za konec še plačila. Načelo je preprosto. Sam sem se oprl na nizozemsko zakonodajo pri tem in eh, tako, da smo dosledni. Tisto, kar obljubljaš, potem tudi izpolni. In I have two, um, Um, uh, Mislim, da lahko tudi tisto v zvezi z IORP in podobnimi proizvodi vključimo v razpravo. Sloh, ko gre za IORP, imamo večino urejeno v primarni zakonodaji in ne toliko v sekundarni. Naši sestanki so zelo konstruktivni, nadaljevali bomo prihodni teden in se odločili, kako naprej, ker se res želimo držati časovnice. Petikajnen. Hvala za LS, kolegica Petikajnen. Hvala in začela bi s komentarjem mogoče za predsedujočega odbora in za koordinatorje. To pa zato, ker imamo mnenje na lasno pobudo, imamo tri poročila o razkritju taksonomiji in merilih uspešnosti. Dobro bi bilo imeti skupno razumevanje v tej razpravi o izhodiščih. In da je izhodišče isto, in da razumemo, zakaj gre in se strinjamo glede mnenja na lasno pobudo, nimamo pristopov, ki se razhajajo, kajti vse je povezano. In potem bi to lahko šlo v različne smeri. In to so te tehnične težave, ki jih imamo tu. Drugič, močno se strinjam s tem, da bi morali pri našem delu izhajati iz mnenja na lasno pobudo in to velja za vse tri poročila kajti tu smo imeli splošen konsens, med drugim je tu najbolj odraženo tudi to, da gre za kazalnike, ki niso rjavi, zeleni, ampak merijo učinke pri vseh podjetij, tako ko gre za vlagatelje, kot tudi za podjetja, ki so prijela naložbe. In to je mogoče področje porabe, sicer imamo tu lahko nekaj vprašanj, ampak načeloma je to prava smer dolžna skrbnost, mogoče moramo tu še kaj postoriti, no seveda bi jim potrebovali primerno dolžno skrbnost glede postopkov. Po drugi strani pa moramo to zapisati na tak način, da bo jasno, da evropska podjetja niso izpostavljena različnim uh, vidikom tveganja, torej da ne razkrijejo različnih poklicnih skrivnosti, inovacijskih skrivnosti, to ostane v podjetju, to se ne razkrije, to pa sicer lahko vpliva tudi na socialno vprašanje in okolje nasploh. Potem razprava o kreditnih institucijah. Zato, da bi bilo vse usklajeno, potrebujemo splošen pristop glede tega, kako poročati o vprašanjih. Ampak potem, ko gre za določanje spodbud ali omejitev, se tu pojavlja vprašanje o specifičnih bančnih aktih, kako to obravnavati, mogoče je to treba pojasniti. Potem plačilo. Mislim, da še nismo tako daleč, da bi šli tako na takšne ambiciozne predloge zlasti, ko razmišljamo o zdržnosti in eh, politiki poplačil, mislim, da je zelo težko vključiti vse to poročilo z naše strani pri naših kompromisih. Toliko to je opozorilo, da imamo tu kar nekaj razlik. In to potem velja tudi za priloge. Torej, ja, zaradi kazalnikov je zelo pomembno, da vidimo razloge tam, kjer obstajajo. Ampak ali moramo na tej točki iti v takšne podrobnosti, glede tega, kaj je treba meriti in kako? Ne, nisem posem prepričana, da bi morali to poštevati in jaz bi predlagala bolj splošno raven, ne pa takšne podrobnosti. No, potem je tu še nekaj manjših vprašanj glede opredelitev niso vsi vlagatelji na isti ravni, ne izpolnijo vseh pogojev, tu ne smemo ustvarjati prevelikih obremenitev pri poročanju za majhna in srednja velika podjetja. Hvala. Thank you. Hvala. Ikora, Sander, ne. Alde, Lev Virnih. Dear Paul. Dragi Paul, <laughs> dragi kolegi. No, sedaj poznamo stališča vseh in gremo naprej na pogajanja. Čeprav vsa, časih vidimo, da smo daleč, vseeno mislim, da so naši cilji skupni. Trajnostni prehod na trajnostne finance, to bo prineslo trajnostno gospodarstvo. Glede širitve področja uporabe na vse izdelke sem zaskrbljena zaradi dodane vrednosti v primerjavi z dodatnimi stroški. Poleg tega nisem prepričana, da da bi predlagano področje uporabe komisije dalo vzdržne produkte v spredje. Na no, to pa me privede do vključitve kreditnih institucij. Glede na lož, se strinjam z vami, ampak korporativna posojila ne pomenijo vedno, da imamo odnose z agencijami, tako da to ni v področju uporabe te uredbe. Rada bi, da se osredotočamo na srčje predloga. In tu gre za to, da smo proti zelenemu branju. Mislim, da ne bi smeli načenjati te razprave, ki je potekala pri direktivi o imetnikih pravic delničarjev ali pri plačilih. In na koncu pri tem predlogu gre za to, da pojasnimo stvari, ne pa da ustvarimo dodatne pravne nejasnosti. Za konec ne, res moram povdariti, da če bi šli predaleč, bi s tem ogrozili prehod, kajti to je tako bistveno da je temeljnega pomena, da poskrbimo za to, če želimo poskrbeti za prihodnost naših otrok in vnukov. Hvala. Hvala za zelene moli. Hvala, predsedojoči. Naj za začetek rečem, da sem zelo zadovoljna, ko vidim razvoj naših stališč o trajnostnih financah, zlasti, ko gre za razkritje. Ko sem začela delati tu, sem bila res šokirana, ko sem videla, kako malo naši državljani, ki zastopamo, vedo o tem, kako se vlagajo pokojninski skladi in sredstva. To poznavanje pa je temeljega pomena za njih, ker so potrošniki in eh, če bodo to poznali, bomo imeli boljše naložbe, manj bo škode in več bo trajnostnih prehodov. Doslej smo imeli kar nekaj sestankov pročovacov v senci, bili so dobri, obveščali smo se o medsebojnih stališčih. Hitro gremo naprej pri predlogih, ki jih bomo predstavili v triologu. Čeprav še nismo dosegli dogovora, bi res rada čestitala Polu za ambicije, ker je razširil področje uporabe predloga komisije na dva načina. Najprej je to premaknil stran od zelenega nišnega predloga, zato da je zahteval od vseh podjetij, da morajo poročati o trajnosti svojih izdelkov. Potem je zahteval pregledov samo, če so izdelke v zelenem nišnem delu trga dobri in tu je potreben tudi kapital, ampak s tem ne bi mogli podpreti vzdržnosti. Vsaj ne predloga vzdržnih financ komisije. Potem poročevalec predlaga določene finančne produkte, tu naj bi vključili banke v področju uporabe uredbe. Zeleni ga ponovno podpiramo. Ampak potrebujemo pa večjo jasnost glede tega, katere izdelke vključiti, biti moramo tudi realni glede pragov in obdobij vključevanja napredujemo pri poročilu, ampak izpostavila bi nekaj vidikov, kjer moramo dodatno razmisliti o tem pred naslednjim sestankom poročevalcev v Sinci. Zeleni menimo, da je prav, da mi, ki sprejemamo finančne odločitve, ocenjujemo tveganja neuzdržnih naložb. Stranke finančnih produktov morajo razumeti trajnost svojih naložbenih izbir. Gre za dva ločena cilja. Zaenkrat se zdi, kot da sta povezana. S tem pa bi lahko spodkopali pogajalsko stališče parlamenta v trialogu, to je treba urediti. In drugič, radi bi razumeli, kako je sedanjim predlogom CDR C priporočanju. Predlog o razkritju mora biti dosleden s vsemi drugimi predlogi. Prepričan sem, da bomo dosegli ambiciozen predlog parlamentu in potem bomo lahko stopili v trialog na tak način, da bi tudi na svetu izpolnili naše prečakovanja, prečakovanja sodržavljanov Evrope. Hvala. Hvala. Dobro. Alfred San, postopek pritegni pozornost predsedujočega. Ja, hvala. Najprej glede širjenja področja porabe predloga, da bi zajeli vse finančne izdelke pri finančnih učinkih. Potem imamo dodatna pravila glede dožne skrbnosti. Jaz lahko razumem filozofijo zadnjo predlogo, želite biti ambiciozni zlasti pri tej temi. Tu moramo upoštevati zahteve finančnih trgov in imeti naj bi morali več informacij, ampak treba ceniti vplive splošne in posamične pri teh ukrepih. V mislih imam dodatne obremenitve za majhna srednja velika podjetja. Tudi tu naj bi sa, enim sami prosto povečali stroške za podjetja, ne bi pa prispevali k obnovljivim virom energije velik del evropskih finančnih storitev je povezan z delom majhnih in srednjih velikih podjetij. Veliko je majhnih držav, tudi moja država Malta se zanaša na majhna podjetja in eh, ti zagotavljajo storitev, ki ne sodijo v banke. Torej, tu je treba preučiti predlog Grimit, imeli naj bi nova pravila in potrebujem tudi oceno učinka za to, da bi videli, kako delujejo MSP-ji. Hvala. Thank you. Hvala. Sedaj pa ponovno poročevalec Paul. Hvala predsedajoči, hvala kolegom za komentarje. No, za začetek vidim splošno podporo mnenju na lasno pobudo, to smo imeli, na tem smo gradili, vidim Tomasa iz LS-a, potem vidim, kaj pravijo zeleni. Alde je tu vedno nekoliko razdeljen, tako da je zame potem to težje upoštevati, ampak vsega. Če kolegica želi to spremembo, potem v redu. Mislim, da bo to izhodišče za našo razpravo na sestanku poročevalcev v senci, če bi imeli tak sestanek. Glede specifičnih točk, ja, sveda imamo nekaj razprav, to je jasno. Dožna skrbnost ne sme razkriti poslovnih skrivnosti podjetij, to je jasno, na tem moramo delati. Ampak težja razprava bo o kreditnih institucijah. Obstaja konsens, da bi vključili kreditne institucije. Gre tudi za naložbe proti posojilom, ampak treba se strinjati glede oblike financiranja. Oblika financiranja ne sme vplivati na zahteve. Mislim, da mora biti to naše izhodišče, zato da bi dosegli konsens. In mogoče isto velja tudi za opredelitev tveganj v besedilu nismo opredelili samih tveganj, ampak le pravimo, katera tveganja naj bi vključili in to lahko prinese pravno jasnost. Ampak ne piše pa tu vedno, kako meriti ta tveganja. In mislim, da se vsi zavedamo tega, da moramo opraviti dodatno delo, naprede potrebujemo tudi potem, ko se bo zakonodaja sprejela. Tega se vsi zavedamo. In tu bi se odzval na to, kar so rekli kolegi. Glede posojil ali naložb in glede drugih komentarjev. Potem še eno načelo, kjer potrebujemo pravno jasnost. Slišali smo, da ne moramo imeti pravne nejasnosti. Veselim se predloga, kjer bomo to videli. Isto ne velja le za finančne institucije. Moli pravi, da potrebujemo dobre informacije za potrošnike da lahko izrazijo svoje preference na zelo jasen način. In eh, ko bodo ljudje to poznali, bo lahko prišlo do spremenb. Potem, ponovno to, kar smo slišali strani kolega. Prav zato to predlagamo. To ni nič novega ampak eh, pravzaprav imamo tu različne prestope. Recimo v Franciji in Nizozemski imamo vrhunske predloge, ki že veljajo v praksi in jih v praksi izvajajo številne banke, zavarovalniške podjetja in drugi. Torej mi želimo, da bi finančne institucije v Evropi tu izvajale najboljše prakse. To sicer ni nemogoče, ampak ponovno, vedno drži, tudi to, da potrebujemo dovolj časa za prehod, za tranzicijo in na tak način. Je ta tranzicija zelo pomembna. Prav imate, močno smo odvisni od bank. Banke so pomembne za financiranje MSP-jev in to je pomembno. Dobro, moj čas je omejen, hvala. Veselim se prihodnjega sestanka poročalcev senci prihodnji teden. Hvala lepa, glasovanje je predvideno za 5. november 2021. Prav tako bi rad, si pa po Pitikanenu rekel, da ja, korisno bi bilo, če bi koordinatori prispevali pri tem svežnju z različnimi temami, da bi ocenili vprašanja, sklajenosti, da bi videli, če imamo različna vprašanja, ki naj bi jih eh, upoštevali, da bi to reševali. No seveda, vsaka ekipa ja deluje suvereno, to je potem treba glasovati v tem odboru, ampak če bi lahko pravili že kaj dela, zato da bi to izboljšali, se strinjam s tem. No, bomo videli, kako bo s tem. Mogoče bi lahko predsedujoči pomagal, da to, da bi olajšali to delo v naslednjih tednih. Dobro. Sedaj pa gremo na osnutek poročila. OECP, -ja. to je letno poročilo o konkurenčni politiki. Kolega Meto dobi besedo. Hvala lepa, predsedujoči. Prejšnji teden smo imeli prvi sestanek poročevalcev v Senci, začeli smo preučevati kompromise. The, Oprostite, jaz sem se zmotil. Smo pri prejšnji točki, ne pri ECB, smo pri konkurenčni politiki, se upravičujem. Mišel Rajmon je tu, namesto njega je tu Sven Gigol, se pravi, čujem res. Sven? Ja, zelo mi je žal za to, mislil sem, da si se tako odločil, ampak ne, očitno ne. To bom prebral v imenu poročevalca Mišela Rajmona. Žal, ni mogel priti in se opravičuje, ker ne more biti danes z nami tu. Ampak seveda se veseli dela s poročevalci v senci, zato da bi dosegli uravnotežene kompromise in prepričan sem, da bo zelo kmalo na voljo in bo z vami lahko to obravnaval vaše prioritete. Veseli se tudi vaših predlogov spremem. No, kot veste, mi zeleni nasplošno podpiramo močno konkurenčno delo Evropske komisije, skupni trg potrebuje močen nadzor, zlasti v okviru konkurenčnosti, zato da bi imeli pošteno konkurenco. In všeč nam je, ker je komisija tu začela preučevati to težko vprašanje davčnih subvencij in prednosti na teh področjih. Ampak menimo pa, da je letošnje poročilo o konkurenci poročilo, ki je določilo tri prioritete. In parlament bi moral krepiti svoj glas, ne tako, da bi pokril vse podsektorje gospodarstva, ampak da bi jasno opredelil, pri katerih vprašanjih državljani menijo, da je treba konkurenčno politiko ponovno uravnovesiti. No, prvi ziv je, da digitalizacija gospodarstva. Izbruh digitalnih tehnologij prinaša nove izzive. Podatki so tu največji vektor gospodarske moči. Podjetja oblikujejo svoje produkte tako, da bi zbirala podatke po nizki ceni. Zbirajo toliko podatkov, kot se le da od uporabnikov, in potem imajo tudi de facto nadzor nad temi podatki, tako izključijo tekmecem dostop do teh podatkov, ko imajo pač enkrat dovolj podatkov, tako ustvarijo ovire za potrošnike in težave dostopanja do inovativnih pod, produktov za podjetja in storitve. Ta podjetja pogosto nalagajo nepoštene pogodbene obveznosti, recimo v obliki splošnih dovoljenj za zbiranje podatkov o potrošnikih, ki verjetno ne bodo spremenili ponudnika zato ker je veliko ovir ali pa zaradi močnih vplivov mreženja. Komisija sedaj vodi posvetovanje o tem, kako oblikovati konkurenčno politiko na področju digitalizacije. Zato jo vidimo v tem poročilu konkretne predloge na tem področju. Podpiramo to, da je nadzor podatkov zelo blizu pooblastilom na trgu. Zato, da bi tu poštevali tudi člen 102 pogodbe delovanja Evropske unije po nedavni reformi nemškega akta, ki se nanaša na to. Imamo močne obveznosti o interoperabilnosti, ki jih moramo zahtevati od spletnih platform in od soc ponudnikih socialnih omrežij. Zato, da bi upoštevali te situacije. Drugič, recimo tu gre za združitev WhatsAppa in Facebooka. Pri takšnih združitvah moramo preučiti pragove, ki se sedaj uporablja kot sprožilec za nadzor združitev podjetij. V digitalnih gospodarstvih je to zelo pomembno, tudi recimo, ko gre za oglaševanje. Pogosto to vidimo, koliko uporabnikov obišče neko spletno stran, to je pomembno. Potem imamo tudi ovire za vstop v digitalno gospodarstvo. Te ovire so nepremagljive, kajti veliko je nepoštenega vedenja in eh, to tega vedno več in potem je težko spremeniti to delovanje in se boriti proti takšnim protikonkurenčnim vplivom. No, videli smo, kako je bilo pri Google. Do takrat, ko je bila sprejeta odločitev, je bila večina konkurentov že izključenih iz trga. Zato tam poročilo oglašujemo to, da bi morala komisija učinkovito uporabljati začasne ukrepe istočasno pa mora zagotavljati procese in zagovarjanje vseh, ki so vdeleženi v preiskavah. No, seveda potrebujemo teorijo, ki se ne bo sretočala le na cene, ampak da bomo preučili tudi druge finančne vidike, recimo zasebnost državljanov. Potem drugo pomembno vprašanje, ki ga želimo tu osvetliti, politika konkurenčnosti si ne more privoščiti, da bi delovali, ne da bi upoštevali drugih sektorjev dobrobiti. Recimo, ko gre za dobavno verigo živil, smo zelo zaskrbljeni, ker je toliko koncentracije živil in to zelo slabo vpliva na kmete, potrošnike, okolje in tudi na inovacije, ker je vse manj konkurence. Evropska komisija je nedavno sprejela predlog o združitvi teh velikih podjetij. In eh, to je tudi določeno v aktih o varnosti hrane za potrošnike in tudi, ko gre za podnebje. Tu pa se kaže nujna potreba o tem, da moramo revidirati uredbo tako, da bi Evropska komisija lahko ocenila javne interese v procesu nadzora združevanja podjetij. Ta možnost je zaenkrat pripuščena le državam članicam. Zaključiti morate, skoraj da sem že zaključil. Ja, ja. Konkurenčno pravo, konkurenčno pravo je na področju zvrševanja tako daleč omejevanja petiranih pooblastil na trgu v sektorju hrane. Zato je člen 101 pogodbe o kartelih ovira na področju sodelovanja manjših akterjev na trgu zlasti, če želijo sprejeti više okoljske in socialne standarde. Prosim, zaključiti morate. Potrebujemo jasno tolmačen na področju, hvala predsedojoči. To so prioritete za nas v tom poročilu, kot tudi nekaj, kar moramo poštevati na področju finančnih storitev pri bančnem financiranju in komuniciranju, kaj je tudi treba nujno revidirati. Hvala, Eles. Gunnar Hokmar, 4 minute. Um, Hvala lepa. Hvala poročevalcu preko gospoda Gigolta. Hvala za dobro delo. Jaz se veselim razprave pri teh pogajanjih. No, isto bi rekel tudi sam. Najprej vsi želijo imeti konkurenco, dokler ta res ne obstaja. In mislim, da je zelo pomembno, da vidimo celotno perspektivo, kajti dinamika evropskega trga vpliva na konkurenco in na to, kakšno konkurenco lahko dosežemo na vseh področjih. In naša naloga je, da smo natančni, ampak da imamo tudi široko perspektivo. To pomeni, da moramo poskrbeti za to, da je to trg, ki je odprt za nove akterje in je odprt tudi onkraj meja. In na nek način je to bistveno pri tem našem pristopu. Torej, kako povečati konkurenčnost, lahko reguliramo obstoječe entitete ali pa lahko odpemo trg za nove akterje, za novo konkurenco. Lahko se znebimo ovir, pragov, da bo to manj pomembno. To pravim zato, ker imamo dva pristopa glede zakonodaje na področju konkurence. No, ne bi rekel, da je en pristop pravilen, drugi napačen. Ampak preučiti moramo oba pristopa istočasno. Glede digitalnega gospodarstva, glede digitalnih storitev, jaz mislim, da je pomembno, da imamo mogoče še eno ceno digitalnih platform, ki jih opisujete tukaj. Jaz mislim, da je bistveno in pomembno ugotoviti, da je veliko digitalnih storitev, ki so prinesle novo konkurenco. Tega nismo imeli prej, recimo glede potovanja, glede hotelov, toliko je različnih sektorjev storitev, kjer imamo toliko konkurence, ampak to je dostopno ne le za potrošnika, ampak tu imamo nove akterje na trgu. To je več pritisko in cene so še na takšno raven, ki si jo ne bi mogli predstavljati pred desetimi leti. Torej, platforme, digitalne storitve lajšajo konkurenčnost na širši način, bolj kot smo si sploh lahko predstavljali pred desetimi leti. Drugič, najpomembnejše je, da se odpremo za nove platforme, za nova podjetja. In mislim, da se ne smemo to pozabiti, ko govorimo o novih platformah danes, ko govorimo o digitalnih storitvah. Mogoče so te platforme stare le deset let, ampak to je pomembno tudi za potrošnike, da imamo lahko storitve, ki so na voljo posod na trgu. Torej, drobljenje konkurence za potrošnike ni le nekaj, kar bi želeli imeti, ampak je to priložnost za nove storitve in to je najpomembnejši vidik. In uh, čez deset let, sem prepričan, da ne bomo govorili o digitalnih platformah, o katerih govorimo danes. Prepričan sem, da bo tako. Najpomembnejša naloga, ki jo imamo, je, da poskrbimo vstop za nove akterje na trgu. Drugič, glede na davčnih, bančnih vprašanj, mislim, da je pomembno poskrbeti za to, da se davčne politike ne izrabljajo za spremembo pravil konkurence ne smemo izkrivljati konkurence s temi politikami. Tu smo na isti valovni dolžini, ampak to je pomemben pristop. Glede bančništva, no, sveda, to prinaša nove priložnosti za to, da bi imeli državne intervencije in reševanje vsega, ampak pomembno je, da pri teh pravilih parlament lahko to ohrani. Nekaj pa pogrešam, zaključiti morate. Pogrešam energetiko pogrešam to idejo glede Gazproma in takšnih vprašanj. Ampak, eh, predsedujoči, resno jemljem to, kar ste rekli, to bom analiziral. Hvala, Tibor Sani. Hvala, predsedujoči. V evropski konkurenčni politiki vidimo, da je to res bistveni instrument za dobro delovanje notranjega trga in Evropske unije. Prav zaradi te hiše in komisije in zaradi komisarja, veselje smo dosegli toliko pozitivnih rezultatov v zadnjih letih. Naj vas spomnim na eno izmed teh pozitivnih pobud. Recimo en primer je pobuda socialistov. To je lahko zelo učinkovito prihodnost in sicer gre za izvrševanje nacionalnih konkurenčnih organov. Ta pobuda je bila že sprejeta v postopku trialoga. To izhajalo iz prvotnega poročila konkurenčnosti iz leta 16. Tam je med drugim pisalo, da da morajo pravila konkurenčnosti biti takšna, da ne posegajo socialne politike. Tudi letos bi morali poskrbeti za to, če bo tako, bomo ponovno storili nekaj pomembnega za evropske državljane. Ampak vrnil bi se na to poročilo. Kolega Raymond je dosegel in spolnil prvo nalogo uspešno. No, sicer je poročilo omejeno, ker ne more biti predolgo, ampak kolega Raymond je tu izmeril kar nekaj pomembnih vidikov, konkurence, protum poročilu. Ne bom se spuščal podrobnosti, ampak lahko potrdim, da tudi moja skupina želi zagovarjati okolju prijazno konkurenco. Bistveno je, da pravilno urejamo digitalno gospodarstvo in nismo proti temu, tudi če bo šlo za energetiko, kot je rekel kolega. No, potem se nam zdi bistveno tudi to, da upoštevamo vse druge prioritete pri politiki, recimo spodbojanje inovacij, kakovost delovnih mest, rasti, naložb, da bi ščitili potrošnike, da bi krepili notranji trg. Zlasti, ko gre za digitalni enotni trg. In to sem omenil dve leti nazaj in to ponavljam potrebujemo več korakov za izvajanje notranjega trga preko fiskalne unije. To lahko pomaga tudi pri orientižni konkurenčnosti unije. Istočasno, predsedujoči, pa menimo, da mora komisija pojasniti pravila in postopke, ki veljajo za državno pomoč v finančnem sektorju. Ne bom se spuščal podrobnosti tu. Glede vsebine prihodnih predlogov spremem, še nekaj bi povdaril. Še vedno sem prepričan, da mora Evropski parlament imeti pooblastila glede soodločanja na področju konkurenčnosti, tako da ponovno pozivamo k temu, da se pogodba skladno s tem spremeni. Prepričan sem, da bomo imeli dobro stolovanje s poročevalcem in drugimi poročevalci v senci in prepričan sem in upam, da nas bo to privedlo do kompromiso, tako da bomo lahko tu skladili različne pristope, ampak končni cilj mora biti leta, da olajšamo življenja ljudi in podjetij. Hvala, predsedujoči. E Hvala lepa, EKR, gospod Lunes, izvolite. Ja, nadomeščam Roberta Sileja, ki žal danes ne more biti tukaj. Pozdravlja pa to, kar je naredil eh, poročevalec in tudi celotno poročilo ima pa dva komentarja zadovoljen je s tem, da se je poročevalec tukaj osredotočil predvsem na sektorske pomankljivosti in ni izpostavljal posameznih eh, podjetij. Robert tako misli in jaz se tudi strinjam, namreč to poročilo je bolj celovito, osredotoča se na sistemske težave in na digitalno gospodarstvo. Torej, letošnje poročilo je zelo dobro pripravljeno. Robert se je zapisal tudi, da je tukaj tudi nekaj drugih sektorjev in industrij, kjer eh, se srečujejo s podobnimi težavami in to bi bilo smiselno vključiti v poročilo samo. Naprimer je tukaj govora o sektorju prevoza na splošno, še posebej pa kar se tiče železnice in cestnega prometa. Tukaj imamo naprimer zanimive primere. Kolega Hökmark je omenjal tudi eh, druge sektorje, kjer se dogajajo vprašljive prakse in eh, problematične uporabe, naprimer, ko gre za plin in tako naprej. Poleg tega cenim, da tukaj ne govorimo samo o obdavčitvi, namreč eh, vedno znova se sprašujemo, vsako leto se sprašujemo, ali bo to poročilo o konkurenčnosti ali pa o davkih. No, mislim, da smo se letos tega držali in smo res ločili vprašanje pri devetem odstavku tudi zelo cenimo to. Namreč lani smo imeli celo razpravo z gospod Vestager, ali bo upoštevala tukaj škodljive učinke in eh, jaz sem prepravil tukaj predlog spremembe. To je še danes eno izmed najpomembnejših vprašanj in eh, odlično se mi zdi, da ste to res vključili v poročilo. Sedaj lahko imamo to razpravo tudi na visoki ravni, tako da se res eh, zahvaljujem poročevalcu iz vrst zelenih. Hvala. Najlepša hvala. Drugih poročevalcev v senci ni, z nami je pa namestnik generalnega direktorja Digi Competition, to je Karles Esteva Moso. Dobrodošli, izvolite. Žal eh, vas moram prositi, da svoj komentar predstavite na kratko, ker imamo na dnevnem redu še eno točko. Izvolite. Hvala lepa, hvala, da ste mi dali besedo. Najprej bi rad čestital in se zahvalil poročevalcu za ta predlog poročila in tudi hvala odboru za podporo, ki jo dajete izraševanju pravil na področju konkurenčnosti. Poročevalec se je pravilno osredotočil na neke ključne prioritete na tem področju in eh, mi se seveda zavedamo tega, da obstaja tukaj nekaj izzivov, ki jih digitalizacija predstavlja za konkurenčno politiko. Torej nekaj je tvegan, seveda pa je tudi nekaj priložnosti. Pri izvrševanju pravil že upoštevamo to, kar je nad uh, uradnimi cenami, upoštevamo to, kako bi združitve lahko vplivali na uporabo podatkov, naprimer. Sedaj imamo eh, preiskavo druge stopnje glede podjetij Apple in Shazam. To je dober primer tega, da res upoštevamo, kako se uporabljajo podatki. Poznate pa tudi naš način izvrševanja pri določenih platformah. Želimo si biti v ospredju pri teh razpravah, In eh, komisarka Vestager je začela z razmislekom o teh vprašanjih za skupino strokovnjakov, ki bodo kmalo pripravili tudi poročilo o digitalizaciji. To bo objavljeno spomladi naslednje leto. Januarja pa bo potekala tudi pomembna konferenca. Začeli smo tudi z javnim posvetovanjem in več kot 100 prispevkov smo že dobili iz različnih udeležencev na trgu. Veseli me, da se tudi parlament vključuje v to pomembno razpravo. Torej, ko gre za vprašanje, ali moramo prilagoditi naša pravila novim izzivom, ki jih predstavlja digitalizacija. Druga stvar, ki ste jo omenili, je učinek določenih praks na okolje. In na druge sektorje izven konkurenčne politike. Pri našem izvrševanju pravil to seveda upoštevamo, omenili ste našo preiskavo združitve Bajerja in Monsanta in drugih operacij v agrokemičnem sektorju. Ko smo to pregledovali, se nismo osredotočali samo na cene, ampak tudi na učinek te združitve na inovacije. Torej želimo si, da bi dosegli bolj varne in bolj zdrave izdelke. Pripravili smo nekaj eh, pravil, namreč ne želimo si, da se zmanjša število inovacij na tem področju, želimo si proizvodnje bolj zdravih izdelkov. Kot je povedala komisarka v svoji predstavitvi v vašem odboru, moramo ločiti področja, kjer eh, lahko konkurenčna politika naredi kakšne spremembe, včasih je uredba res boljše urodje. Ko gre za zaščito okolja, je pomembno, da imamo tukaj referenčne vrednosti in eh, zato je včasih uredba bolj smiselno orodje. Tukaj bi se ustavil, seveda pa smo na voljo za kakršnakoli dodatna vprašanja. Najlepša hvala. Hvala komisiji. Imate kakšen eh, končni komentar, ampak na kratko. Ja, čisto na kratko. ELS in EKR se zahvaljujem, da ste izpostavili vprašanje energetike. Tudi mi imamo nekaj pomisleke, ko gre za nekonkurenčne prakse. Tega sicer nismo vnesli v poročilo, ampak z veseljem bi razpravljali o tem vprašanju. Upam, da boste pa vi potem tudi podprli naše predloge glede izkrivljanja konkurenčnosti zaradi zunanjih učinkov izpustov CO2. Ti imajo namreč močen učinek izkrivljanja pravične konkurenčnosti na energetskem trgu. Namreč eh, tako fosilna goriva kot tudi jedrska energija nista vključena pravilno v izračun cen. Z zanimanjem sem presluhnil temu, kar si povedal Gunnar glede platform. Strinjam se, platforme so odprle trge, kjer jih prej sploh ni bilo. Torej, mi sploh ne nasprotujemo platformam. Moramo pa razumeti, da v določenih podtrgih trenutno obstaja monopol ali oligoho, oligopol. Zaradi tega se lahko zapre trg ali pa se manipulira trge. Prihaja lahko do zlorab. Upam, da bo vaša politična skupina torej z nami skupaj zagovarjala pravice majhnih hotelov, ki jim včasih zaračunajo kar 15 odstotkov prometa na platformah kot so booking.com in tako naprej. Torej pri turizmu je to pomembni problem gre za dodano vrednost, ki mora ostati v regijah in zagotoviti moramo, da takšne pristojbine niso um, izkoriščene za zlorabo. Pa še odgovor komisiji. Vem, da ste vi analizirali učinke združitve Bayer Monsanto na druga področja. Samo še to pa bom zaključil, samo to še prosim. Ne, res je, še eno točko imamo na dnevnem redu, tako da morate zaključiti. Rok za vložitev predlogov sprememb je 26. oktober. 19. novembra bomo obravnavali predloge sprememb, v odboru Ikon pa bomo glasovali 3. decembra, sedaj pa Gabriel Mato in poročilo OECB. Najlepša hvala. Hvala, bom nadaljeval v italijanščini oziroma španščini. Kot rečeno, Prejšnji teden smo imeli prvi sestanek poročevalcev v Senci in zelo konstruktivno smo sodelovali. Dobil sem 230 predlogov sprememb, to sicer ni veliko, ampak gredo ti predlogi sprememb v različne smeri. Sam bi želel ostati kar se da naklonjen eh, delu ECB v trenutni situaciji. Torej, zanimivo je, da so se dejavnosti ECB razširile, deloma tudi zaradi eh, strukturnih reform različnih držav članic in tako naprej. Imamo podatke Eurostata in eh, kaže, da gremo v pravo smer. Konsolidirana rast je več kot 2 odstotka za naslednji leti. Stopnja brezposelnosti pa se giba okrog 7 odstotkov in to je torej pozitivni trend. V tem trenutku potekajo pogajanja in biti moramo previdni, namreč kar nekaj negotovosti je še pred nami. Naprimer Brexit, povečanje populizma, brezposobnost mladih in uh, protekcionizem. Nadaljevati moramo na poti ustvarjanja novih delovnih mest in gospodarske rasti. Promovirati želimo javne naložbe, ki se počasi vračajo na ravni pred krizo. Prav zato mora ECB nadaljevati s svojim delom in zagotoviti, da bo njihova monetarna politika pomagala pri izdajanju posojil za realno gospodarstvo, še posebej MSP-jem, ki so hrbtenica našega gospodarstva. ECB ima nekatere programe, s katerimi se mi vsekakor strinjamo. Nekatere politične skupine imajo tukaj drugačno mnenje, še posebej kar se tiče ekspanzivne monetarne politike. Nekateri želijo, da se to nadaljuje, drugi pa ne. Kakorkoli že, že od začetka smo želeli doseči to, da bo ECB neodvisni organ in da bo ECB tista, ki bo analizirala ter se odločila, kdaj je pravi čas, da prenehajo izvajati določene politike oziroma da spremenijo svoje ukrepe. Gre za pozitivno poročilo o letnem poročilu ECB in upam, da bomo dosegli kompromis tukaj z drugimi poročevalci v senci. Hvala lepa za SND, Luigi Morgano, izvolite. Eh, grazie, grazie, presidente. Najlepša hvala, predsedujoči. Zahvaljujem se vsem skupaj.